Good, good Pozdravljeni, kolegice in kolegi. Predlagam, da nadaljujemo z delom. Smo pri točki 11 na dnevnem redu. Glasovali bomo o treh mnenjih, ki jih je pripravil Sander Lonas glede razrešnice treh bančnih organov. Predlagam, da ustavite glasovalne kartice v naprave in začeli bomo z preverjanjem. Poskusno glasovanje torej. Mr. Ludvigson, Socialist Plus One, first time. Gospod Ludvikson, eden od socialistov je preveč. Uvedli bomo sistem sankcij. Brez pružnosti. Markus pa bo glavni šef. Ok, still three colleagues to vote. Please, I see three, two. Še trije, dva. Dva kolega sta ustavila kartico in nista glasovala. Lahko prosim vsi glasujete. Prav, konec glasovanja. Najprej razrešnica EBA, kompromis A, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 2, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Sprejeto.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 Odstavek 4, izvirno besedilo, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis G, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, 24, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 27, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, 26, kdo je za, proti vzdržani zavrnjeno, kompromis H, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, poimensko glasovanje o besedilu z izglasovanimi spremembami glasujemo. Vote is closed. For... Konec glasovanja, 41 za, nekdo je bil proti, 4 so se vzdržali, sprejeto. Ejo pa kompromis A, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis C, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 11, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, izvirno besedilo, tretji odstavek, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis D, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, proti vzdržani. Sprejeto kompromis E, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto kompromis F, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto 24, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 26, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno kompromis G, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto poimensko glasovanje o besedilo z izglasovanimi spremembami. Glasujemo. Vote is closed. 41 in favor. Konec glasovanja. 41 za, 1 proti, 4 vzdržani. Besedilo sprejeto. ESMA, kompromis A. Kdo je za proti vzdržani sprejeto? Kompromis B. Kdo je za proti vzdržani sprejeto? Predlog spremembe 4. Kdo je za proti vzdržani Sprejeto kompromis C, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto kompromis D, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto kompromis E, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto kompromis F, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto predlog spremembe 25, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno 27, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno kompromis G, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto kompromis G, kdo je za, proti vzdržani in poemensko glasovanje o besedilu z izglasovanimi spremembami glasujemo. Vote is closed. 41 in favor, 1 against for abstentions. 41 za, 1 proti, 4 vzdržani, sprejeto čestitke poročevalcu. Thank you. Now we move to points 14, 8.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 unfold. So, as you know, we have a very. Kakor veste, je pred nami obsežen bančni svežen. Več zakonodajnih predlogov ga se stavlja. Spreminjamo CRR in CRD ter BRRD. Nekoliko smo združili besedili v dve pogajalski ekipi. Ena, kar zadeva CRR-CRD, vodi jo Peter Simon, Emrel pa vodi Gunnar Höckmark. Sveda obstajajo določena področja prekrivanja med obema skupinama. Kajti, dobro veste, da so določbe tilak v TRR-TRD, MRL pa druge in upamo, da bo vse skupaj konsistentno. Seveda pa obstajajo tudi področja, kjer se zadeve ne prekrivajo, kajti preostanek svežne TRR-TRD je mm, drugačen. Druga skupina pa ima ločeni zakonodajni predlog, ki zadeva tudi BRRD, ampak gre predvsem za subordinacijo. Uh, v prvi skupini se zavedamo, da je časovnica zelo stroga, kar zadeva IFRS 9. In zato bi morda bilo dobro, če bi imeli pospešen postopek v zvezi z določenim delom svežnja v zvezi z uvajanjem IFRS 9. Ne vemo, ali bomo lahko potrdili celoten svežen. Imamo dva svežnja, ki sta povezana, imamo dva ločena dela, podrejanje in IFRS 9. O tem bomo seveda govorili in odločimo se lahko, ali bi tema dvema deloma podelili pospešanje postopek. Danes bomo nadaljevali z poročili po vrstnem redu, seveda pa mislim, da je vse skupaj svežen. Danes se lahko odločimo, kako bomo nadaljevali. Lahko imamo oba poročevalca, potem pa poročevalce v senci ali kakorkoli že. Ampak morda bi zdaj šli po vrstnem redu, zato da bodo zadeve bolj jasne. Mislim pa, da moramo poskrbeti, da bomo delali usporedno in organizirano. Še posebej, kar zadeva področja, kjer se zadeve prekrivajo. Dobro, takšno je stanje. Zdaj pa dajem besedo Gunarju Hökmarku, ki je poročevalec pri prvem svežnju. Gunar Hökmark, hvala lepa, gospod predsednik. Hvala za to odgovornost. gre za direktivo BRRD o reševanju in sanaciji bank. Govorimo tudi o novih spremembah in predlogih. Kakor ste povedali, obstaja več povezav tudi do dela CRRCRD. Mislim, da je to logično, zato ker sta ta dva predloga tesno povezana, pa ne samo zato, ampak. Oba predloga sta prišla istočasno. Po krizi je bilo treba nekaj storiti, treba je bilo spremeniti mentalni nazor v zvezi z finančno zakonodajo, zato da bi kapitalske zahteve stabilizirali in da bi zagotovili še nekaj. Namreč na trgu ljudje ne bi smeli meniti ali se vesti tako, kot da bo država na koncu vedno priskočila na pomoč. V okviru BRD sem to že povedal in mislim, da smo takrat dobro upravili delo, ampak eh, povedati moram še nekaj. V razpravah v tem odboru včasih gre za to, da bi ponovno oživili kapitalizem v finančnem sektorju vem, da je obstajala podpora za to. Seveda pa je treba vedeti, da morajo vlasniki bank prevzeti breme, če gre kaj narobe. To je zelo pomembno. Zdaj, zakonodaja velja že malce več kot leto dni, to je relativno nova zadeva. Veliko ljudi preučuje, kako se to obravnava v resnici, torej ali se spoštujejo pravila, ali se poskušajo pravila zaobiti, ali karkoli drugega. No, s tem se ne strinjam, kaj ti vlade in organi, ki se spopadajo z novimi problemi na področju bančništva, bodo morali spoznati, da je treba ravnati v skladu s pravili. In vedeti morajo, kakšna je zakonodaja. Če to ne bi držalo, potem ne bi bilo toliko problemov. Če tega ne bi bilo, bi na tradicionalen način obravnavali banke v krizi. To bi bilo negativno iz dveh vidikov. Prvič, zadeva bi bila še bolj boleča, še bolj bi spodkopali stabilnost javnih financ, ampak poleg tega bi poslali tudi napačno sporočilo trgu. To želim povedati zato, ker velja naslednje. Ko smo oblikovali BRRD, smo imeli dva cilja. En cilj je bil, da zagotovimo, da ko se sanira banko, je treba to storiti hitro in pregledno, pravila morajo biti enaka posod po Evropski uniji, ne smemo pa sprejeti, da bi države pomagale bankam. To je bil en namen. Drugi namen pa je bil, da bi trgu povedali, da zdaj velja nov režim. Rečemo lahko, da je BRRD na ta način imel dve pomembni nalogi. Prvič, če želiš izvesti sanacijo banke, je treba vedeti, kako se bo to storilo in treba je imeti kapital z naslova upnikov, da se to tudi izvede. Po drugi strani pa je zelo pomembno tudi, da bodo tveganja za banke v sanaciji mnogo manjša, zato ker bodo trge poskrbeli za različne stopnje tveganja. v zvezi z BRRD je bil svežen zelo zapleten. Gre za to, da BRRD prilagodimo novim zahtevam, naprimer TILAKU ali zmožnosti absorbiranja izgub, pa tudi MRL. Pripravljeni moramo biti torej na hitre odločitve v primeru sanacije. Tudi kar zadeva podrejanje, tudi tukaj moramo imeti jasna pravila. Takrat, ko smo začeli s tem projektom, projektom BRRD, smo že vedeli naslednje. Nismo želeli ustvarjati lažnih predstav, da so za bail-in ali reševanje strani upnikov izpostavljene samo določene banke. Želeli smo zagotoviti neke vrste stopne podobnosti za bančni sektor kot za kot velja za druge industrije. Torej, če je ogrožena banka, je ogrožen vse kapital banke. Želel sem imeti tudi posebne tranše kapitala, ki bi, bil, ki bi bile namenjene bail-inu. V splošnem smo se dogovorili, da bi to oslabilo vidik odvračanja BRRD in to bi vodilo tudi do težav v smislu financiranja in refinanciranja teh tranš. Kajti, če se banka počasi približuje krizi, potem je interesa, da bi posojali banki v te namene, bil takšen, da bi obresne mere bile visoke ali pa ljudje ne bi želeli prispevati. Zato sem holistično obravnaval vse skupaj. Torej, kako bi obravnavali kapital bank. Torej, da ne bi vse štelo v ta bail in reševanje z sredstvi upnikov. Razprava o podrejenosti je pomembna in dobro bi bilo, če bi dosegli več pravne gotovosti. S tem bi prispevali k hitrejšemu sanaciji, če bi do tega prišlo. Ampak zelo pomembno je, da zadevo zastavljamo tako, kot je treba, zato da ne bomo čez leto dni po začetku veljavnosti zakonodaje dejansko ustvarjali nekaj, čemu smo se želeli izogniti. Mislim, da je zelo pomembno, da nadaljujemo z podrejanjem ali razvrščanjem dolga, seveda pa moramo gledati širše, gledati moramo celotno zakonodajo. In zato želim povedati, da bi morda bilo smiselno, da bi ohranili tudi ta del svežnja skupaj z preostalima dvema. Ampak vsi, ki o tem govorimo, mislim, da smo pripravljeni na razpravo o tem. Ne smemo narediti napake, poskrbeti pa moramo, da bo to skladno z zamislijo, ki prevladuje v BRD. Pa še nekaj v zvezi z T-lag ali z možnostjo absorbiranja izgub. Mislim, da je zelo pomembno, da to obravnavamo. Z mojega vidika mora to veljati samo za globalne sistemsko pomembne banke. Tudi MRL in TILAK bomo obravnavali skupaj, zato da bodo tudi večje banke lahko imele toliko kapitala, kot ga potrebujejo in ne več. Mislim, da še enkrat onemogočamo bankam, da posvajajo denar. In če bomo to storili, potem bomo spet prispevali k problemom za finančno stabilnost, zato ker industrija in podjetja ne dobijo denarja, trg zakrkne in konkurenčnosti in konkurence je vedno manj. Mislim, da potrebujemo ustrezne kapitalske zahteve, pa vendar podjetja morajo imeti možnost za finance. Kar zadeva časovnico, mislim, da je zelo pametno, da ostanemo v koraku z drugimi deli tega svežnja, ampak o tem bomo še govorili. Tudi o podrobnosti bomo govorili s poročevalci v senci, ampak mislim, da bi lahko ta svežen obravnavali nekoliko prej, ker je manj zapleten, pa v koraka naprej, naprimer, zato da bi lahko zagotovili za navskrižne povezave. Toliko o časovnici. Tukaj bom končal, mislim, da sem imel 10 minut, ostalo mi je še 30 sekund. To pa je 30 sekund, ki jih darujem odboru. No, 30 sekund bi lahko porabili za to, da odgovorite na vprašanje, ali menite, da je smiselno, da imamo pospešenje postopek za podrejenost. Všeč bi mi bilo, če bi ta del svežnja bil uravnotežen in usklajen z drugimi deli. Ne želim si, da bi podrejenost in razvrščanje dolga obravnavali drugače. Prej smo imeli predlog o posebnih tranšah za bail-in. Zelo pomembno je, da se vse kapital obravnava kot kapital, ki ga lahko uporabimo za bail-in. Pri tem je zelo pomembno upoštevati naslednje. Nekateri državljani, nekateri vlagatelji so menili, da njihov kapital ni izpostavljen temu, da bi z njim reševali banke. Jasno pa je, da morajo vsi vedeti, da je vse kapital te narave. Hvala, Pedro Silva Ferreira. Hvala lepa, gospod predsednik. spreminjanje pravil za banke, o tem govorimo. Politika mora tukaj dobro razmisliti, kakor pravi gospod Höckmark. Oceniti moramo, koliko se pravila že izvajajo. Lahko pripravimo nova pravila, lahko pa so to stara pravila. Imamo pa že nekaj izkušenj in Te izkušnje nam zdaj omogočajo, da podamo oceno. Drži, Evropska komisija je podala svežen predlogov. Komisija ve, da je treba reševati probleme. Seveda, nujno se je treba prilagoditi novim mednarodnim standardom na tem področju. Kajti, vežejo nas tudi ti. Ampak, svežen komisije se nanaša na regulativo in na eh, reševanje in sanacijo bank. Ta svežen je po našem mnenju pozitiven korak naprej. Predloge gredo v splošnem v pravo smer. Želimo, da se boriti proti negativnim šokom, želimo zagotoviti stabilnost finančnega sistema in želimo ukrepiti zaupanje v ta sistem. Prav tako si želimo, da bi imeli bolj harmonizirana pravila in bolj enotna pravila na evropski ravni. Moj občutek je, da gre svežen v pravo smer in na ta način bi lahko poglobili bančno unijo. Po drugi strani pa velja še nekaj. Obstaja tudi potrebo potem, da pravila prilagodimo mednarodnim standardom. Vendar tukaj moramo paziti še na nekaj. Upoštevati je treba posebnosti Evropskega bančnega sektorja. Zelo pomembno je, da spoznamo razlike znotraj Evropskega bančnega sektorja samega. To seveda pomeni, da bomo morali biti nekoliko pružni pri pripravi zakonodaje, moramo imeti nekaj manevrskega prostora. Stabilnost finančnega sistema je nekaj, kar želimo doseči vsi. In to stabilnost moramo doseči na inteligenten način, ne da onemogočimo bankam, da financirajo gospodarstvo. Nekakor si ne želimo, da bi zahteve po kapitalu bile neke vrste breme, da ne bi več mogli doseči glavnega cilja. To pa je finančna stabilnost in zagotavljanje naložb za to, da se financira gospodarstvo. Zato je seveda jasno, da se je treba držati nekaterih zaščitnih mehanizmov, ko govorimo o teh pravilih. Najprej želim, na primer, govoriti o harmonizaciji okvira za nesolventnost, gre za upnike. Po mojem mnenju je to pozitiven scenarij, če bi ta predlog malce bolj osamili in ga postavili na lastne noge, To bi razbremenilo določene akterje, lahko bi se pojavil tudi novi trg za nove oblike dolga, še posebej, ko gre za dolgove na višji ravni. Želel sem spregovoriti tudi o pravilih o MREL. Zelo pomembno je, da imamo koordinacijo med evropskimi pravili za bail-in in mednarodnimi standardi. To je že bilo definirano ti so bili, ta pravila so bila opredeljena v okviru telak in to je pozitiven vidik svežnja komisije. Na ta način bo lažje preprečevati razdrobljenost teh instrumentov. Opozoriti pa želim tudi na to, da bi morali biti ambiciozni. Vendar, treba je upoštevati realnost. Realnost je, da je bančni sistem raznovrsten in globalni sistem je zastavljen tako, da morajo biti sistemsko pomembne banke podvržene strožjim pravilom kot sistemsko nepomembne banke. Obuštevati pa je treba tudi to, da si moramo prizadevati za nižanje stroškov, ki so s tem povezani, kajti ti ukrepi tudi nekaj stanejo bančni sektor in to vpliva na gospodarstvo in na gospodarsko rast. Okrepiti pa moramo kreditno zmožnost bank oziroma podajanje kreditov bank. Na koncu pa še nekaj problemov. Prvi problem se nanaša na usklajenost med pravili, med tako imenovanim notranjim MRL-om in pogodbenim bail-inom. To so vidiki, ki kjer je zelo pomembno, da se posvečamo tem vprašanjem, zato da zagotovimo uravnoteženo rešitev. Upoštevati je treba posebno situacijo, pravil tukaj, kajti tudi tretje države so tukaj vključene. In še drugi del, seveda pomembno je, da imamo novo pravila, ampak pri pripravi novih pravil moramo imeti tudi prehodne določbe. Prehodne določbe morajo zagotoviti gotovost, dokler ne prejdemo na nov okvir in ta nov okvir mora omogočiti, da se uporabijo neke vrste dolga, v umestnem času. To so vrste dolga, ki se uporabljajo v trenutnem okviru. To so nekatere vprašanja, ki jih obravnavamo zdaj. Mislim, da bomo imeli z gospodom Hukmerkom konstruktiven dialog in prepričan sem, da bomo na koncu dobili dober rezultat, kakor se je zgodilo v nedavni preteklosti. Hvala. Hvala lepa, EKR. Er. Gospod Kamal, ne vidim ga bo kdo spregovoril v njegovem imenu. Gospod Fox, spregovoril bom o CRD5 in CRD2. Potem pa bom počakal. Ne, v redu, gremo naprej. Potem boste spregovorili k malo, ko bomo govorili o tem, o poročilu Zimon. Silvi Gular. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, predsednik. Gunnar. No, in pa drugi, ponovno smo pred zelo obsežnim svežnjem. Naj se navežem na to, kar je povedal Gunnar Hockmark. Veliko je bilo teh pripomb o izvajanju predpisov iz prejšnjega mandata in mislim, da lahko rečemo, da smo vse skozi vedeli, da bel in pa bel out, da ta prehod ne bo ravno enostaven. Sedaj se vedno predvidejo določeno odstopanje, ampak um, mislim, da je bilo to vedno nečemu namenjeno. Mislim, da pravi, da smo pragmatični in to je kontinuiteta glede na prejšnje delo, tudi ta prehod iz uh, out na bel in. Potem razdrobljenost, tudi to je zelo pomembno. Pri bančni uniji smo marsikaj naredili in ugotovili smo, da je eden izmed ciljev pri vseh besedilih predvsem to, da se borimo proti razdrobljenosti trga. Tako da bomo ponovno poskrbeli za čezmejni pretok kapitala, kajti ravno tega smo se želeli pri enotnem trgu nasplošno. To se daje tudi znak, da bo zaupanje ponovno večje in moramo delati na tem, tako da ne bo teh nacionalnih razdrobljenosti. Pa še nekaj? Prav tako moramo misliti na enake pogoje, na globalni ravni. Torej, kako bomo organizirali svoje razprave? Želimo, da so te bolj pregledne, da imamo večjo odgovornost tudi napram drugim pravnim pristojnostim. Moramo pa seveda tudi prevzeti svoje zaveze in enako velja tudi za naše partnere. Naprimer, to, kar um, sedaj pravim rečanje, je predvsej zaskrbljujoče. In v tem kontekstu lahko izpostavimo ta besedila in sama sem vesela, da lahko z vami sodelujem. Prav tako mislim, da mislim, da moramo pospešiti zadeve. Nekoliko sem presenečena, ko vidim, da odbor Ekon v tem mandatu uh, bolj počasno deluje, počasno je kot pa v prejšnjem mandatu in to mislim, da nam bo na koncu kdo očital. Hvala, če bomo prepočasni. Thank you. Uh, now, uh, Mr. Kamal arrived, so... Gospod Kemal je prišel. Če ste pripravljeni, vam dam besedo. Ali pa boste počakali par uh, drugih kolegov. Lahko počakam. Fabio Demasi. Hvala, predsednik. V veliko veselje mi je prvno sodelovati z Gunnar Hökmarkom. Že pri reformi bančnih struktur smo sodelovali in tam še nismo niti končali, ampak tudi tukaj, torej upam, da bom bolj produktivni kot tam. No, predtem gremo samo razpravo, pa ne povem, da se ne strinjam z naslednjo točko, ki jo vedno znova slišim v parlamentu. In sicer, da torej sedaj pretiravamo z regulacijo uh, eh, banki posojo v gospodarstvo. Mislim, da ni dokazal za to, kajti v ZDA, naprimer, je situacija predvsej boljša ampak imajo celo strože predpise tudi za Dodd Franka. Imamo um, iste predpise tudi po državah članicah EU, ampak banke se zelo raznoliko obnašajo pri dajanju posojilno voljo. Torej, glavna ovira za to, da banke posojajo gospodarstvo, je to, da so banke plačale visoko ceno za špekulacije iz preteklosti v bistvu še vedno nismo razrešili eh, problemov slabih vrst premoženja v njihovih bilančnih vsotah. Eh, prav tako na trgu ni zadosti popraševanja po posojilih. Že ECB, na primer, je empirično pokazala, da večina podjetij pravi, da likvidnost ni glavni problem za njih, ampak je glavni problem v bistvu popraševanja torej ni zadosti popraševanja po kreditih. Če je to izhodišna točka, ker se lahko strinjamo, potem mislim, da ne moramo vedno znova samo poskušati razvodeneti trenutnih pravil. Za nas je ključno tole, to, da imamo kredibilen sistem Bell-Inov in to lahko naredimo samo, če nadgradimo trenutne um, strukturne reforme pri bankah, če ne bo verodostovnega sistema. Sedaj pa še tri točke, ki bi jih rad omenil. Globalni standardi za kapital za absorpcijo izgubi bil sedaj sprejet, so tudi um, na voljo širše bilance. Tu je na voljo za 13 EU sistemsko pomembnih bank, druge mednarodne banke, ki so tudi pod okriljem ECB in pa pod nadzorom ECB, pa morajo tudi spoštovati nekoliko bolj ohlapne predpise v Evropi. Skratka, veliko je diskrecijskih pravic in manjvelika prostora za te banke. Marsika je odvisno od organov za reševanje bank. In to je še vedno problem po našem mnenju. Potem, kot, tako kot pri Tilaku, nova pravila pri MRL-u omogočajo strukturne obveznice, in te niso podrejene drugim nezvarovanim zahtevkom. Organi za reševanje potem um, ad hoc odločajo o posamečnih primerih in takšna diskrecijska pravica mislim, da pomeni še večjo pravno negotovost, ne pa večjo jasnost. In zato so pravila zelo, zelo kompleksna in manj jasna. Pa še nekaj bi rad opozoril. Komisija je nedavno dejala, da želi vzpostaviti uh, novo kategorijo um, prednostnih nezvarovanih vrst premoženja. Hibridni instrumenti so že na voljo po trenutnih pravilih pri um, torej, tretji tranši kapitala. In sedaj mislim, da če bodo na voljo druge kategorije, bo to na škodo večje jasnosti in potem sistem Bell Inov ne bo jasnejši. Zato mislim, da nas čaka še veliko dela. No, nekateri elementi uh, so v redu in se lahko z njimi strinjamo, kot naprimer so razmernost in pa izjeme za majhne institucije. Ampak še vedno mislim, da nas čaka ogromno dela. Hvala. So, um... Sven, hvala. Zelo na kratko. Veliko je bilo že povedanega. tudi ton no, razprave je pomemben. Ko bomo govorili o CRD-ju, pa CRD-ju bo zadeva še bolj pomembna, tudi ton bo še pomembnejši. Sedaj se strinjam z tem, kar je povedal Fabio. Obstaja občutek, da moraš nekako izbirati. Ali boš imel močno gospodarstvo, ali pa boš imel močno regulacijo bank. In dostopnost posojil je potem odvisna od kapitalskih zahtev. Ni empiričnih dokazov za to. Morda na kratek rok se je zastavilo naslednje vprašanje. Torej, kako postopoma uvajamo dvig kapitala? Kdaj to damo um, v gospodarstvo? Ali je to odvisno od poslovnega cikla? Ampak gledajte, ne stvar je ravno obratna. Samo banke, ki imajo zadosti kapitala, lahko prevzamejo tvegane in samo, če prevzamejo tvegane, potem lahko služijo realnemu gospodarstvu. In to je zelo bistveno. Ta razprava sedaj, mislim, da um, je takšna, da smo kar pozabili na močno lobiranje nekaterih akterjev. Oni ne želijo večjih kapitalskih zahtev, ker to pomeni, da bo njihova dobičkonosnost manjša, merjena glede na njihova lastna sredstva. Zato moramo biti zelo previdni. Ne smemo pasti v isto past kot v preteklosti. In pri tem predlogu bi rekel še tole. Še par pomembnih stvari za nas. Kot prvo, potrebujemo organe za reševanje, ki bodo imeli veliko diskrecijskih pravic in povlastil. In nekateri predlogi me skrbijo, kajti ti predlogi omejujejo povlastila СРБ. Eh, Pri podrejenosti moramo biti zelo strogi in ostri, moramo biti jasni in res eh, torej moramo stvari ohraniti v strezno vrstnem redu. Potem naprej ne smemo dopustiti novih izgovorov za nekatere kategorije finančnih instrumentov, ki so bili zdani v tretjih državah ne moramo sedaj dopustiti, da bi po stranskih vratih um, dobili razvojne programe za offshore finančne centre, torej finančne centre iz tujine. Ne, uh, vsi instrumenti morajo biti taki, da se jih da um, torej, vključiti v BLN, to da torej upniki to plačajo. Zato, če ne, bomo diskriminirali napram našim finančnim centrom. In pri grških bankah smo videli, kaj se je zgodilo. Zelo težko je dati bel in za instrumente, ki so bili izdani v tretjih državah. Samo v teh situacijah smo imeli za dosti časa in komisija je bila uspešna, kajti ustrala je, da imamo celoten bel-in. Ampak ne vem pa, zakaj je komisija sedaj odprla vrata za posebne dogovore s tretjimi državami. To je v nasprotju z logiko tega, kar si želimo. In to bi bilo zaenkrat vse. Hvala lepa in se veselim dobrega sodelovanja v prihodnosti. Tako kot vedno ta dosje. Torej, gospod Ultrason, kolega, um, ni mogel priti, ampak on bo glavnem za nas poročeval, to sem sistemu zvezi. Hvala. Thank you. Uh, Kamal now is ready. Gospod Kemal, sedaj ste pripravljeni, ja? Hvala lepa. Se opravičujem, ker sem zamudil. Ali pa ste vi prej začeli, ne vem, kakorkoli že, se opravičujem, se... Um, opravičujem za zamudo. No, če me poznate, boste vedeli, da pri teh razpravah o reševanju bank in pa bančni krizi sem imel vedno zelo jasno stališče. Podprl sem marsikaj, kar so nekateri rekli, če potrebujemo večje kapitalske zahteve. Ja, res je. Ampak eh, tukaj sta dve glavni načeli sploh bistveni. Če ste uh, brali um, knjigo Rogofa in pa Reinhardt, uh, tokrat pa drugače, this time is different. Gledajte, vsakič uh, vidimo neko krizo, česa naj bi se naučili, ampak čez nekaj časa vsi pozabimo na to, ni kolektivnega spomina in um, vedno rečejo, to se tokrat ne bo zgodilo, tokrat je pa drugače, this time is different. In torej nekaj se moramo vprašati, če bodo banke propadle jutri. Ali jih bomo še vedno na nek način rešili brez dakoplačevalskega denarja. Ali je to možno? In še vedno mislim, da nismo na tej točki, ko bi bilo to mogoče. Torej, kriza 27-8, še toliko let, deset let po krizi, ali smo sedaj v poziciji, ko uh, je stvar drugačna, ali pa bomo rekli, ne, gledajte, ta kriza se itak ne bo ponovila, to, kar je pa drugače. Sedaj pa si pogledamo še bolj konkretne stvari po vrstnem redu. Eh, najprej nezvarvani dožniški instrumenti in pa njihovo razvrševanje. Torej, komisija želi uskladiti te določbe tako, da bi države ustvarjale nove kategorije nezvarvanih dožniških instrumentov. To je zanimiv predlog. Torej, nekatere instrumente bi bel in ali šli po drugih instrumentih, eh, torej po višjih zavarovanih instrumentih. O tem se moramo še pogovoriti pri, pri nam, ampak um, tukaj mislim, da je to lahko razumem prestop kaj ti poštevali bi različne bančne modele in bi tudi omogočili nove kategorije, tako da se nekatere ne bi poštevali pri podrejenosti. Glede časovnice se tukaj kar fleksibilen, ampak vem pa, da nekateri želijo pospešiti ta postopek. Mislim, da smo že dolgo časa govorili o tem. Potem tiraki in pa minimalne zahteve um, za lastne sredstva in pasivo. Vem, da bo to polemičen predlog, ampak po mnenju nekaterih akterjev je pri MR Elih upravičenost problem in obstoječe družbe morali uveljaviti, ampak niso uveljavljene po predlogu komisije, kajti v bistvu so umeščene v obveznosti pri strategiji. Nekako razumem, ta pristop, predvsem pa želimo sorazmerno zakonodajo. Kaj pomeni sorazmerno? Ne moremo dopustiti, da banke nekaj naredijo in potem ne plačajo za to, kot se je to zgodilo v preteklosti. Gotovo bomo še govorili o smernicah, o tem, kako organi za reševanje lahko zahtevajo institucij, um, da opravijo svoje del dela pri MRL-ih. Mislim, da bo treba še govoriti o dodatnem sodelovanju. No, ampak to je prva izmenjava mnen in zato, kot rečeno, moram se v nekaterih stvarih še pogovoriti v svoji skupini. Sedaj pa torej, ta možnost absorbiranja izgub pri velikih institucijah in bankah. Mi podpiramo predlog komisije s tem v zvezi, torej, da zmanjšamo stroške in da povečamo finančno stabilnost, ter pa da kar se da zmanjšamo tveganje za davkoplačevalce. To mora biti vedno del naših glavnih ciljev. Ampak vseeno. Um, Tukaj gre za banke, ki jih regulira ECB in glede na to se moram pogovoriti s kolegi iz skupine, kajti um, to vprašanje zadeva ne samo mojo državo, ampak um, druge države. Hvala. Ah, hvala. Grazie, presidente. Volevo accodarmi un po' quelle che erano le indicazioni che ha dato. Hvala. Fabio De Masi, uh, se mu pridružujem pri tem, kar je prej povedal, namreč potrebujemo strukturne reforme bančnega sistema. Kajti če pride do bančnih kriz. Ker bančni sektor deluje na neustrezen način, je to univerzalen problem in moramo reformirati sistem. Um, in moramo upoštevati, kaj se je zgodilo pri Glass Steaglu. Uh, če ne bomo tega reformirali, potem bomo še vedno trpeli zaradi posledic krize. Skratka, finančne institucije imajo preveč Eh, manjevenskega prostora. To potem tudi vpliva na realno gospodarstvo in pa na tako plačevalce. Kot prvo moramo to reformirati, bančni sistem, ampak pri svežne komisije. Pa mislim, da je jasno, da v, na mednarodnem prizorišču ni prave vole za resnične reforme, gotovo zato, ker je bančni lobby premočen. No, in glede na vse to, mislim, da moramo pogledati različne določbe, o katerih je treba govoriti v odboru Ekon na podlagi kapitalskih zahtev. Tukaj bi spostavil dve glavne kritiki. Kot prvo, osredotočamo se na posojanje, ne pa na finančne dejavnosti. Kapitalske zahteve sveta so zelo bistvene, ampak moramo razumeti, kako nekateri bančni sistemi in pa ekonomski sistemi se razlikujejo od drugih po drugih državah in če imamo enotno pravilo, ko rečemo, da je nekdo zdrav, če je visok 190 in um, ne vem, ima 70 kg in ima modre oči, nekdo drug, ki ima pa ne vem, 50 kg, um, pa ni. Ne vem, to, želim povedati to, da so ti kriteriji zelo naključni. Tukaj govorimo o nekaterih kriterijih za Italijo ali pa za južno-sredozemske države. Te banke morajo spoštovati kriterije, ki niso spremljivi. Uh, kar posledično pomeni, da banke ne morejo dati posojil za nekatera podjetja. Ustvarjamo mehanizem, ko nekateri bančni sistemi so predvsem na slabšem zaradi uh, teh določb. In bančni modeli se osredotočajo na financiranje, drugi modeli pa se osredotočajo na izposojene. Posojene. Torej, imamo različne sisteme in to pomeni izkrivljenost na trgu. Morda seveda obstaja tehnični razlog za to, ampak stvar je v tem, da na koncu vendarle je trg izkrivljen in imamo precej zdeformiran trg. Težko je oceniti, kakšne so zahteve, ko pa imajo tako zelo različne določbe po EU. Potem ta predlog za odstopanje izjeme za državne obveznice. Mi nikoli nismo bili za ta predlog. tudi kolegi iz drugih sredozemskih držav se niso strinjali, eh, kajti če bi uvedli te določbe, bi to pomenilo ogromna tveganja za državne obveznice. To bi pomenilo velike razlike med severnimi in južnimi državami. In to bi še zaostrilo napetosti med nami. Torej, to, da se tukaj sem vključi to, eh, pomeni, da mm, se ne razume, kaj je sploh pomenil prvi svežen za banke na jugu, napram bankam na severu. Imamo različne sisteme med jugom in severom in to, kar se tukaj predlaga, bo le še zaostrilo napetosti. Glede, seveda moramo razmisliti o kapitalskih zahtevah, to je jasno, ampak potem pa treba bolj razmisliti o posledicah za različne bančne sisteme. Potem pa še EBRD, um, o tem bomo še govorili, ampak zaenkrat pa tole. Eh, reševanje bank. Če imamo sistem, kjer najprej dako plačevalci plačajo in potem sedaj imamo nov sistem, ko bodo um, depozitari plačevali, potem bo na koncu kriza še toliko hujša, kajti banke nekaj počnejo, potem pa ne bi to plačali upniki oziroma vrčevalci. Uh, vrčevalci ne bi smeli biti odgovorni za to, torej zaradi neustreznega delovanja bank. Oni potem morajo plačevati za grehe bančnega sistema. Morda zato, ker je bila politika neustrezna. Potem Belini in pa IBRD. E to je pogosto v nasprotju z nacionalnimi ustavami. Te ščitijo uh, eh, vrčevanje in vloge v bankah. Zato mislim, da to, kar je tukaj predlagano, mora biti črtano, kajti to ni zadosti, da se prepreči in zaustavi finančne krize. To je naša glavna kritika. No, ampak gotovo se bomo skupaj z portugalci vsem še, še srečali in eh, bomo lahko o tem še govorili. Hvala. Hvala. No, sedaj smo bili pri drugem delu, pri Beredejih, ampak. Vi ste govorili o drugem delu, um, ne prvem, ampak kakorkoli že smo si zapisali to, kar ste povedali o vsem tem. Gospod Zani, mislim, da ga ni. Ja. Torej, Denuta Hübner, um, Catch the Eye. Ja, sedaj imamo to prvo izmenjavo mnen in bi rada zastavila vprašanje v bistvu za komisijo je to bolj primerno vprašanje. In sicer, oktobra lanskega leta je EBA izdala priporočila za spremembo podlag za nacionalne sisteme za reševanje bank, tako da bi imeli v bistvu praktično celotno odgovornost za banke, ampak potem komisija v svojem predlogu za BRD ni odrazila teh sprememb. In Eba se mi zdi, da je podala seznam argumentov za to spremembo in ima vprašanje za komisijo. Ali naj bi nas to skrbelo ali pa ima komisija jasne argumente, torej, da ne bo treba zahtevati teh sprememb. Hvala. Thank you. Hvala. Poročevalec. Hvala in hvala lepa vsem za komentare. Najprej podrejenost in pa zahteve. Če jih bomo napačno zastavili, potem bomo delovali v nasprotju s tistim, kar smo želeli doseči v preteklosti pri BRD. Torej, ko smo dejali, da bo vsak instrument zmožen uh, za vključevanje v BLN. Če je podrejeni dolg takšen, ki se ga da v BLN, potem bomo delovali v nasprotju s tistim, kar smo dosegli pri IBRD. In tole bi še rad povedal. Eden izmed glavnih problemov pri uveljavljanju BRD-ja, kot smo že ugotovili v realnem življenju, je bil to, da ni bilo prave ozaveščenosti pri državljanih in prolagateljih. Torej, da, da um, je ta denar v banka v bistvu lahko vključen v bail-in. Glede, če se pogledamo razprave, v italijanskih bankah, je to že čisto jasno. In mislim, da je zelo pomembno, da ne bo oklevanja. Torej, vse dolg v bankah je izpostavljen belino. In se strinjam s svojim Gigoldom. Potem to vprašanje tretjih držav je bolj kompleksno zaradi različnih zakonodaj, ampak vseeno je to, kar pravim, glavna izhodišna točka to, kar pravi gospod Ferreira, ja, seveda moramo zaščititi banke, tako da bodo normalno delovali v financah. To je veda zelo pomembno, ampak mislim, da je jasna korelacija med močnimi bankami in močnim gospodarstvom, kaj te videli smo, kaj se zgodi. Če imamo slabo gospodarstvo, potem to sveda vpliva tudi na možnost bančne krize, to je jasno. Ni to edini razlog, včasih so banke pač slabo upravljene ali pa so prevzele preveč tveganj, potem so tukaj še druga tveganja, ampak vseeno, to, kar pravim, je pomembno, ta korelacija je pomembna. Torej, potrebujemo uh, močne banke za močno gospodarstvo, pa tudi obratno je res, oboje med sebojno povezano in mislim, da se moramo tega držati. Potem Kemal je omenil um, to knjigo Rogov Reinhardt, um, this time is different. Mislim, da je vsakič drugače, ne pa tokrat je drugače. Mislim, da je drugače, ja. Ampak ja, imaš prav, bomo imeli nove bančne krize, gotovo, in potem bomo videli različne krize. Nekateri pač pravijo, da vsakih deset let imamo krizo v sektoru, ampak gledajte, tukaj ne gre za to, ali je zakonodaja pretirana ali ne, ampak sam želim to, da se je povečala zavečnost med vlagatelji, med vsemi, ki so vključeni na trge. Torej, da se da tak dolg, dolg dati v bail-in določbe. Prav tako pa mislim, da mora biti rangiranje zelo jasno. Torej, kdo je prvi, tretji, četrti. In mislim, da se ne sme ustvariti iluzija. Jasno je, da um, vse se lahko vključi v bel-in in pa da je vse ustrezno rangirano. To je zelo pomembno. Mislim, da če bomo to ustvarili, potem bomo zagotovili večjo stabilnost za bančni sektor. Tako ga lahko tudi ustrezno upravljamo. Se strinjam s gospodom Gular moramo biti pragmatični, pogledamo si probleme pred nami danes, prav tako pa si lahko pogledamo še nekaj drugega. Namreč BRD deluje, po mojem mnenju lahko to rečemo. Čisto v redu deluje, ampak to je predvsej težavna situacija, kajti prvič vidimo takšen sistem, da se sploh upravlja. In težave sedaj um, bodo vplivali tudi na prihodnost, torej vlagatelji se morajo zavedati tega, da ko vlagajo banko, um, se izpostavlja tvegano. Tega se morajo ljudje zavedati. In torej se veselim um, sodelovanja z vsemi drugimi. Hvala lepa. Thank you very much uh, to the rapporteur. Hvala lepa vsem, hvala poročevalcu. No, se strinjam z marsičem, kar ste dejali in gotovo se zavedate razlike med Belinom in pa reševanjem ter pa previdnostno rekapitalizacijo. No, sedaj pa gremo naprej. Bo dal besedo komisij na koncu, ob koncu bih razprav, to je bil načrt. Torej, sedaj gremo na drugi del. Torej, Eh, direktiva in eh, uredba za kapitalske zahteve. Eh, Simon, prosim. Ich bin froh, da sve... Najlepša hvala, predsednik. Vesel sem, da danes lahko istočasno obravnavamo ta dva predloga ob izmenjavi mnen, kajti, kot je dejal predsednik, bi bilo nesmiselno ločeno obravnavati ta dva doseja, glede na to, da sta vsi usporedna in da sta zelo povezana. Dobro je, da omogočimo to skupno razpravo, preden pripravimo predloge za poročila. Kaj ti najhujše bi bilo, če bi prišli do nedoslednjih rezultatov pri obeh poročilih. Tako da se temu lahko izognemo, tako da že sedaj začnemo razpravljati, kako bomo obravnavali tiste točke, ki so na presečišču. Pri reformi CRD4 in CRR gre za zelo obsežne dosjeje, zelo tehnične narave. So pa to, sta pa to uredbi, uredba in direktiva, ki sta povezani s celotnim bančnim sektorjem v Evropske uniji. In kar nekaj časa se bomo morali intenzivno ukvarjati s tema predlogama. Bazelski odbor je sprejel številne odločitve, ki jih sedaj prenašamo v evropsko zakonodajo. Pri CRD 4 in CRR smo se bolj osredotočali na više kapitalske zahteve in na izboljšano kakovost kapitala za banke. To je bil odziv na finančno krizo. Pri trenutni reviziji CRR 2 in CRD 5, kot bi jo lahko značili, pa gre za nov izračun stopnje tveganja in osredotočamo se na finančne vzvode in na načelo sorazmernosti. Pri tem je uvodoma pomembno izpostaviti, da to zadeva vse bančne trge v vseh državah članicah in da to pomeni, da je treba tesno sodelovati z predstavniki bančnih sektorjev iz vseh držav članic, vključno z javnimi oblastmi, ki so pristojne za spremljanje bank. Razpravljal sem s predstavniki petih različnih držav članic in zanimivo je bi slišati, da so se osredotočili na pet različnih prednostnih tem v okviru teh predlogov. Tako da pri tem zelo obsežnem dosjeju moramo paziti, da bomo pripravili predloge, ki bodo čim bolj uravnoteženi, uravnoteženo upoštevali specifične situacije v različnih državah članicah. Do, za našo skupino je zelo pomembno, da pripravimo poročilo, ki uživa veliko podporo parlamenta kajti tako si bomo lahko zagotovili tudi močno izhodiščno pozicijo v pogajanjih v trialogu. Glede posameznih točk, najprej bi izpostavil um, sorazmernost. Manjše banke bolj trpijo zaradi regulative, kakor večje banke. Spominjam se razprav, ki sem jih vodil pred nekaj tedni. Predstavniki bank eh, so bili za istim omizjem in dejali so, mi imamo 50 zaposlenih in že dva smo odpustili, ki ne počnete nič drugega kot to, da upravljate upravne zahteve glede poročanja. In to, kar boste naložili nam sedaj, nam, nas bo privedlo do tega, da se moramo združiti z drugo banko. In to ne zaradi kakšnih eh, temeljitih vsebinskih eh, pomislekov, ampak zaradi tega, ker smo preobremenjeni zaradi tega, kar eh, ste v preteklosti sprejemali. Šlo je za dodatne obremenitve za manjše banke. In tudi ti novi predlogi predvidevajo večje obremenitev. To pa ni namen naše zakonodaje. In te pomisleke sem slišal iz več držav članic. Dejali so, da je to povezano z veliko upravne obremenitve. Velike banke pa se s tem razje soočajo kot manjše. Gre za pravzaprav identične nabore podatkov, ampak predvideni so drugačne časovne točke za sporočanje ECB, EBI in nacionalnim organom. Ti organi zahtevajo podatke ob različnih trenutkih in zato so naši partnerji spraševali, mar ne bi vzpostavili nekega orodja, ki bi nam omogočalo poenostavitev, zato da ne bi bilo treba dvakrat ali trikrat zbirati podatke, ki zahtevajo seveda veliko človeških virov. Ko je že ravno govora o sorazmernosti v interesu majhnih bank, to pomeni, da ne bi smeli sprejemati ti slabših ureditev, temveč ureditev, ureditve, ki so bolj prikrojene, ki bolje usklajujejo zahteve s potrebami bank kot eh, danes. Tako da predvidevamo manjšo pogosto sporočanja. To je zagotovo eden izmed eh, korakov naprej na tem področju vendar pa moramo o tem še razpravljati. Preučiti bo treba, ali je to dovolj, ali ne bi morda naš morali najti tu tudi kakšne nove usmeritve. Poleg tega bo treba razpravljati tudi o trenutnih pragovih pri sorazmernosti. Po eni strani je treba zagotoviti, da majhne banke v učinkovito razbremenimo, ne da bi to vplivalo na finančno vzdržnost. Po drugi strani pa moramo biti tudi previdni. Tiste banke, ki imajo majhno skupno bilančno vsoto v majhnem državi članici, da te imajo vseeno lahko veliko sistemsko pomembnost v tej državi. Teh pa ne bi smeli tako razbremeniti, da bi to v tej mali državi članici privedlo do nastanka tveganja. Kar se tiče pragov, bo treba še naprej razpravljati o kvantitativnih kriterijih, ki jih najdemo v predlogu komisije. Razmišljati bi morali ali bi kot alternativo predvideli tudi kakovostne kriterije ali pa da bi te predvideli kot dopolnitev kvantitativnim kriterijem kriterijem. Poleg tega bo treba razmišljati tudi o upravičenosti do izjem. Potem bi rad izpostavil še količnik finančnega vzvoda. Vzvod za likvidnost smo že sprejeli prek uh, uvedbe neto stabilnih virov financiranja in količnika za to. Sedaj pa imamo tudi količnik za likvidnost, ki naj bi zagotovil, da finančni instituti zagotavljajo možnost refinanciranja v obdobju celotnega leta. Ob prvem pregledu smo pozdravili prizadevanja komisije, da bi bazelske standarde prilagodili evropskemu kontekstu. Tu imamo predvsem eh, v mislih repo posle in eh, visoko kakovostne in eh, visoko likvidne obrestne stopnje. Bo pa treba še preučiti celotno sliko, da ugotovimo, ali so ti predlogi ustrezni, ali bi morali morda še kaj uložiti v to in eh, ali bi morali upoštevati še kakšno posebnost eh, evropskega trga. Mislim pa, da je izhodišče v predlogih komisije zelo Dobro. Kar se tiče količnik finan, količnika finančnega vzvoda, predvid, se pozdravljamo tri odstotno stopnjo za zadolževanje in uh, veseli smo, da komisija preprosto ni prenesla priporočil uh, bazelskega odbora, temveč je pri tem upoštevala posebnosti evropskega trga. Naprimer, ko je izuzela kredite za javne organe in ko je upoštevala za pravila za posojila znotraj eh, skupine, ki jih, poda, ki jih zagotovijo banke znotraj države članice. To je dobro, ker bomo tako lahko najustrezneje odrazili evropsko situacijo. Potem pomembno vprašanje so tudi javne razvojne banke, tako da je treba razpravljati tu tudi o nadzornih ukrepih za javne razvojne banke, predvsem za tiste, ki zagotavljajo razvojne kredite. Razvojne banke se razlikujejo od običajnih bank in tu bi jim lahko predvideli bolj ugodno situacijo bilance stanja trenutno kažejo, da te banke vodijo javna sredstva v svojih bilancah, vendar pa je treba upoštevati tudi, da te postavke ne predstavljajo dodatnega tveganja za posamezno razvojno banko. Javne razvojne banke, kot vem, vemo, igrajo zelo pove, pomembno ulogo v gospodarstvih Evropske unije. Potem ureditev, da za MSP-je pri CRRD in um, CRR smo predvideli že 23 odstotkov za manjše, manjša posojila za MSP-je, ki znašajo manj kot 1,5 milijona evrov. Komisija pa predvideva sedaj 15 odstotkov odpustkov tudi za kredite, ki so višji od 1,5 milijard, milijona evrov. In to pozdravljam. Menim pa, da bi morali razmisliti, ali je to dovolj. Ali je to dovolj, da bi zagotovili dostopnost do kreditov za MSP-je. Prizadevamo si, da bi zagotovili boljše financiranje prek um, bančne unije znotraj Evropske unije za podjetja, ampak uh, treba je okrepiti tudi glavne nosilce bančnega stebra, ki lahko podajo kredite. To so banke in uh, predlog komisije to tudi upošteva. In ena zadnja še par pripomb glede infrastrukture, glede upoštevanja infrastrukture v teh dosjejih naložbe v infrastrukturo so tu tudi povezane z rizičnimi vzvodi. Treba pa je razumeti, kateri procesi so tu upoštevani, katere naložbe lahko obravnavamo kot tiste, ki sodijo v katalog teh nabor, naborov. Ne razumem, naprimer, zakaj bi lahko financirali samo tiste projekte, ki bodo povrnili naložbe. Mislim, da je ena iz značilnosti javnih naložb v infrastrukturo, v javno infrastrukturo prav ta, da niso nujno rentabilne. Tako da bi morali razmisliti o tem, mar ne bi tu potrebovali posebne ureditve. Kot parlament bi morali imeti tu priložnost tudi, da podamo nekaj političnih sporočil v Evropi naložbe v infrastrukturo znašajo več milijard evrov, pa trenutno niti ne vemo, kako bomo zagotovili ta sredstva. Cela Evropa govori o mobilnosti. Redko kdo pa vam danes lahko razloži, kako bomo v prihodnosti lahko napajali vsa električna vozila zaradi tega, ker vsak pač doma nima električne vtišnice v garaži, kjer bi lahko napolnil svoj avto. Tako da mislim, da imamo tu priložnost, da podamo nekaj političnih eh, sporočil za to, da bi olajšali dodeljevanje kreditov. In na koncu še ena pripomba glede IFRS 9. Pomembno bi bilo, da tu predvidimo hitri postopek. Po mojem mnenju nič ne govori proti temu. O obsegu moramo še razmišljati, ampak mislim, da nič ne govori proti hitnemu, hitremu postopku. Glede ciljev, ki smo si jih zadali, gre, si prizadevam pripraviti poročilo, ki ga bom pripravil v razpravah z vami in glasovanje bo potekalo 8. junija. To pomeni, da bi lahko sprejeli odločitev in potrdili poročilo še do konca tega leta. So pa zadeve težavne. Prizadeval si bom, da bomo delali hitro, ampak eh, bomo videli spotoma, ali bomo lahko se držali teh rokov. Hvala. Najlepša hvala. Kakovost je zagotovo ena izmed prednostnih nalog. Je pa možno, kot ste dejali, da razmislimo o možnosti, da se sedaj odločimo ali IFRS 9 eh, morda razdružimo in morda bi ob temu poštevali možnost hitrega postopka. O tem lahko razmislimo v nadaljni razpravi. Bomo videli, kako bo. V imenu gospoda Karasa, gospod Balc. Najlepša hvala, gospod predsednik. Otmar Karas eh, je moral danes do podano odpotovati na Dune zaradi osebnih razlogov in prosil me je, da kot poročevalec v senci za ELS eh, sporočim oziroma preberem njegove stali, njegovo stališče. Otmar Karas pozdravlja obsežni paket eh, komisije iz septembra 2020. 16 glede revizije bank. Potrebujemo enote pravilnik za banke, ki bo povečal zaupanje državljanov. Likvidnostne kvote so se v zadnjih letih eh, izboljšale. Zadnje poročilo pa kaže, da prihaja do tveganja za finančno stabilnost. Gospod Karas pravi, da dva Trumpova odloka in mm, dopisi ki smo jih prejeli, ne bi smeli nas odvrniti od tega, da bi še naprej dosledno gradili na podlagi naukov, ki smo se jih naučili iz finančne krize, kar pomeni, da je treba postopati v skladu z načelom delitve bremen in delitve tvegan. Pri CRD4 in CRD2 smo dobili pravzaprav rezervne pneumatike v primeru, da bi naše prvotne počile. Otmar Karas torej meni, da gre do predlogi komisije v pravo smer. Po enem gre za obvezujočo obvezujoč količnik finančnega zvoda, ki zagotava robustno stabilnost. Poleg tega, količnik neto stabilnih virov financiranja povečuje likvidnost sredstev. Poleg tega razširitev količnika za podporo MSP-jev. To je zahteva, ki jo je Otmar Karas podajal že več let. To je tudi zahteva, ki jo zagovarja parlament. Poleg tega podpira olajšanja v količini 25 odstotkov za naložbe v infrastrukturo, izobraževanje, raziskave in razvoj. In na zadnje bi kolega rad omenil še posebnosti evropskega bančnega sistema. V nekaterih točkih komisija to posebnost uh, upošteva, naprimer pri računovodstvu in pri neto stabilnih virih financiranja. Komisija je sedaj predvidela bolj enotno izvajanje priporočila uh, bazarskega odbora. Kolega pa meni, da ni v dovoljšni meri upoštevala različnih bančnih eh, sistemov. Otmar Karas meri, da je treba zagotoviti enotna pravila za vse banke, ampak praksa kaže, da je treba razlikovati med velikimi globalnimi instituti in malimi bankami. Ne moremo predvideti enakih pravil za različne banke. Manjši instituti so namenjeni uh, družinam, družinskim podjetjem in MSP-jem in tudi profili tveganja so drugačni, tudi povezanost z gospodarstvom je drugačna. Razvojne banke pa igrajo zelo pomembno politično in družbeno vlogo, ki jo je treba posebej obravnavati. Poleg tega se tu pojava še težava pri tem, ko vsi govorimo o sorazmernosti, vendar pa različne oblasti tega pojma ne razumejo enako, tako da ga je treba jasno opredeliti in ga razširiti tudi na vidike nadzora in spremljanja. Treba je sprejeti tudi ureditve glede poročanja. To ni odvisno samo od velikosti podjetja in od eh, tega, ali podjetje kotira na borzi ali ne. To je odvisno tudi od kompleksnosti samega sistema, v katerem podjetju deluje. Tudi, ko gre za računovatske knjige in revizije, je treba razpravljati o vidikih glede postopkov nadzorniškega pregledovanja in ovrednotanja. Integriran sistem poročanja bi v tem pogledu lahko zagotovil večjo učinkovitost. V prihodnjih mesecih bo treba torej najti pravo ravnotežje za učinkovito izvajanje mednarodnih standardov, ki jih je treba prilagoditi evropski situaciji. Treba je zagotoviti dovoljšno fleksibilnost za manjše institucije in obenem zagotoviti fleksibilnost za večje institucije. Treba je razmišljati tudi o nacionalnem kontekstu pri zagotavljanju kreditov in o vplivu evropske ravni na to. Telak in Emrel je treba uskladiti. Potem glede nujnosti vzpostavitve sistema izjem in glede primernosti obdobja prehoda. To je nujno potrebno, če želimo zagotoviti pravno jasnost in gotovost. Da bi zagotovili pravo ravnotežje v tej zadnji etapi bazalskega maratona, se kolega Karos veseli konstruktivnega sodelovanja z poročevalcema in drugimi poročevalci v senci. Najlepša hvala. Thank you. Next speaker for the ECR group. Hvala. Naslednji za EKR je gospod Fox. Thank you, chairman. And can I say I'm looking forward to working with Peter Simon. Najlepša hvala. Veselim se, da bom delal z gospodom Simonom in drugimi kolegi na teh dosjejih. Moja skupina se strinja z večino teh predlogov in pozdravlja prenos mednarodnih standardov v CRR in CRD5. Bazelske standarde smo pogosto prenesli brez sprememb in tam nimamo težav. Težave se pojavijo za našo skupino tam, kjer je komisija odstopala od bazelskih priporočil. Pri IFRS 9 bi radi izpostavili obdobje prenosa pred 1. januarjem 2019. Tak preveč prelomen pristop bi imel resne posledice za trg. IFRS bi devet bi radi ločili od TRR, in eh, razpravljali o tem ločeno, preden bodo zakonodajalci razpravljali o tem. Na prvi stopni bi morali to storiti, zato da se izognemo zapletom in eh, poročevalca prosimo, da se izogneta tem težavam. Čeprav pozdravljamo količnik neto stabilnih virov financiranja, nas eh, skrbi, da državne obveznosti komisija obravnava kot instrumente z ničtim tveganjem. In eh, komisar Dombrovskis eh, je slišal moje vprašanje glede tega, pa mi ni jasno odgovoril na to vprašanje. Ni razložil, zakaj je komisija tu odstopala od bazarskih zastev, ki znašajo 5 odstotkov. Dejal je samo, da bi bilo to politično gledano neugodno. Tako da mislim, da morajo mora komisija še enkrat izračunati količnike tveganja. In rad bi prejel bolje utemeljeno obrazložitev, zakaj je komisija uvedla takšno spremembo v besedilo. Pri delu CRR v besedilu nas skrbi zahteva komisije, da podjetja izvaja samo 65 odstotkov določb glede tveganja na trgu in sicer v triletnem obdobju po začetku veljavnosti. Če uporabljamo samo dve tretjini predvidenih eh, priporočil, potem eh, ne bomo dosegli želenega učinka. To prehodno obdobje treh let sicer lahko razumem, ampak na koncu teh treh let moramo na neki točki pač predvideti stoodstotno izvajanje. In tega ne bomo dosegli, če bo komisija sama sebi omogočila prenos pooblastila. Po da podaljša to izjemo in to se nam zdi nespremljivo. Potem CRD5. Tu me skrbi tudi predlog komisije, da bi vzpostavili umestna matična podjetja, umestna nadrejena, nadrejene osebe, kar pomeni, da bi omogočali restrukturiranje velikih podjetij. To bo privedlo tudi do neusklajenosti v odnosu do drugih jurisdikcij. Vzpostavitev umestne nadrejene osebe bo tudi povečala stroške poslovanja v Evropi. To bo zmanjšalo rast, okrnilo število delovnih mest in s tem bo Evropa tudi manj privlačna za poslovanje. Prepričan sem, nisem tole prepričan, da bo ta predlog pomagal pri reševanju. Ideja mestne nadrejene osebe bo torej pomenila, da nacionalne države ne bodo mogle reševati lastnih bank in to bo privedlo tudi do tren med različnimi nadzorniki. In predsednik, kot sem dejal uvodoma, naša skupina pozdravlja večino teh predlogov in veselimo se sodelovanja s poročevalcem in poročevalci v senci. Hvala. Hvala, hvala, da ste bili tudi jasni glede vašega stališča, glede IFRS 9. Pri drugih točkah pa bomo prosili komisijo, da zadeve pojasni. Gospod Vali je kritiziral ukrep, ki ne obstaja, da bi torej spremenili pogodbo, ko gre za suverenost držav. Vi pa se strinjate, da tu ne gre za nič novega, da samo prenašamo status quo. To me je presenetilo. Ampak sem prepričan, da se bodo zadeve razjasnile. Prepričan sem, da bo komisija to razjasnila. Žal pa nisem bil prisoten, ko ste zastavljali vprašanje dom, komisarju Domobrovskisu. Gospa Van Juvenhuizen. Sem se ustrašila, da ste me preimenovali, ampak eh, nič hudega. Uvodoma naj povem, da se tudi sama veselim sodelovanja s Petrom Simonom in z drugimi poročevalci v Senci pri v tem eh, zelo obsežnem dosjeju. Pri vsem, kar počnemo, je treba najti pravo ravnotežje za spodbujanje realnega gospodarstva, za zagotavljanje rasti in delovnih mest in po drugi strani potrebo po zaščiti potrošnikov in eh, izogibanju sistemskih tveganj. Glede na to je treba reči, da so ti vidiki še toliko bolj pomembni pri teh dosjejih. Finančni sektor je globalni sektor, soočamo se z globalno konkurenco in ta svežen je treba obravnavati v tej luči. Treba je zagotoviti čim bolj enotna pravila na globalni ravni. Saj sama bi rada videla to načelo enake storitve, enako tveganje, enako pravila. Želela bi, da se to načelo uporabi v čim večji možni meri. Peter Simon in uh, Burkhard Balc v imenu Otmara Karasa sta izpostavljala sorazmernost. Zelo pomembno je, da sorazmernost uh, preučimo tudi z tega vidika. Mislim pa, da potrebujemo tudi ustrezne ocene učinka, ne samo glede ocene tega svežnja, ampak kot ste dejali, tudi v kombinaciji z IFRS 9 in z bazlom. Treba je ugotoviti, kako so zadeve povezane. Ne smemo se osredotočiti samo na en sam zakonodajni akt. Treba je preučiti celoten ustroj, in podrobno je treba preučiti tudi posebne sektorje, posebne regije. Razpravljali smo namreč o bazalskem odboru. Veliko razlik smo ugotovili in uh, Res je, da lahko pri ocenah ugotovite, da so zadeve v redu, se pa lahko zgodi, da srednja vrednost ne odraža dobro realnega stanja. Tako da bo treba preučiti, kako bodo te določbe delovale v različnih državah, članicah EU in v različnih sektorjih. In še ena pripomba. Glede na to, da se soočamo z globalno konkurenco in da se industrija digitalizira, in eh, v prihodnje bomo razpravljali o mojem eh, poročilu o fintekih. Tako da naj omenim tudi, da je treba preučiti, ali je ta uredba prijazna inovacijam ali ne. Ali morda zavira inovacije zaradi tega, ker mora ta sektor predvideti znatne naložbe za to, da bi bil konkurenčen v tej družbi, ki se digitalizira. Glede drugih podrobnosti pa se velim na tančne razprave z vami v prihodnje. To pa so samo moje uvodne splošne pripombe. Hvala. Hvala, gospod Karti, izvolite. Hvala lepa. Tudi jaz se zelo veselim sodelovanja z gospodom Zimonom. Všeč so mi določeni vidiki predlogov komisije glede zmanjšanja tveganja mislim, da je to potreben korak v pravo smer. Ampak mislim, da obstaja veliko področje, kjer preprosto ne gremo dovolj daleč, glede reševanja obstoječih problemov. Reforma strukture bank, po našem mnenju, ni mogoče ločevati vprašanja prevelikih, da bi propadli od strukture bank. Najbolj očekovit način za to bi bil, da ločimo malo prodajno od naložbenega ali investicijskega bančništva. Ločevanje teh dveh oblik eh, bančništva bi moralo biti del tega svežnja in mi bomo seveda uložili predloge sprememb v to smere. Zato pričakujemo tudi napredek na tem področju. Drugi pomislek, ki ga imamo, je v zvezi z količnikom zadolženosti, ta naj bi bil 3 odstotke. Ekonomisti menijo, da je to boljši kazalnik od eh, z tveganjem oteženja aktiva. To je subjektivna ocena in ni popolnoma jasna. Količnik zadolženosti je bolj objektivn in nadzorniki ga lažje obravnavajo. To bi bil dober način in dober predlog, da ga vključimo v prvi stebr, ampak delati moramo sistematično. Leta 2012 je OECD predlagala količnik 5 odstotkov, ECB pa je leta 2015 ocenila, da je količnik 5 odstotkov dvakrat boljši od predloga 3 odstotkov in tako zmanjšamo možnost bankrota. Tilak, tako je nekdo povedal, da je naj bi bila ustrezna rešitev, da bi rešili problem prevelikih, da bi propadli. Mislim, da sem že povedal, mislim, da to ni mogoče brez reforme strukture bank in višjega količnika zadolženosti. BRD ne učinkuje pri zaščiti dagoplačevalcev pred reševanjem bank. V italijanski bančniški krizi se je izkazalo, da pravila glede reševanja in sanacije bank ne ustrezajo. Mislim, da je vsem jasno, da se lahko reševanje bank, ki jih plačujejo, da okoplačevalci nadaljujejo in mislim, da moramo storiti še več za to, da bo bel in dejansko deloval. Mislim, da bi bilo bolje, če bi povečali kapitalske zahteve za sistemsko pomembne banke, ne pa, da si izmišljujemo kompleksne koncepte, kot je tila, kajti to vedno vključuje tveganje, da zadeva ne bo delovala, ko pride kriza. Seveda razumemo, da ni večin za to, da bi preprosto samo dvignili kapital na prvi ravni, zato moramo poskrbeti, da bo tilak deloval takrat, ko je treba v naslednji bančni krizi. Mislim, da moramo bolj natančno preučiti, ali so kapitalske zahteve ustrezne. Imamo pomisleke v zvezi z trenutnimi ravnmi dela, kar to naj ne bi bilo dovolj za zmanjševanje učinkov naslednje bančne krize in seveda podpiramo nekatere ekonomiste in institucije, ki pravijo, da bi morali količnik dela kar še dvigniti. Trenutno bo pokritih samo 13 bank iz EU, zato določbo preostale banke pa so seveda vseeno sistematične, ampak spoštovati bodo morale samo posamezne režime iz Emrela. Podobne standardi bi morda morali biti uvedeni na nacionalnih in drugih sistemsko pomenjenih bankah, kajti njihov bankrot bi lahko prav tako imel disruptivni učinek kot propad sistemsko pomembnih bank. Zdaj pa še MSP-ji in infrastrukturna izpostavljenost. Po našem mnenju se ne smemo zanašati samo na naložbe bank. To je naloga makroekonomske politike in če bomo to poskusili rešiti za mikroekonomsko politiko, zadeve ne bodo delovale če bomo banke še naprej odvračale od visokih tvegan in postavljale pravno, pravo fiskalno politiko, bomo zagotovili, da bodo posvojali MSPM. Ampak seveda za to bodo potrebne ustrezne makroekonomske politike. Mislim, da ne smemo imeti deflacijskih politik vrčevanja, kajti to spodbuja tvegano početje bank. Sodeloval bom z poročevalcem in poročevalci v senci, Predlogi so sicer pozitivni in korak v pravo smer, ampak ne gre to dovolj daleč. Hvala. Sven Gigold. Hvala, Sven Gigold. Hvala, gospod predsednik. No, bom pa enkrat govoril nemško, zato ker imamo nemško govorečega poročevalca, pa tudi naš predsednik vadi nemščino tukaj v odboru zadnje čase. Celo stolmačili se ta to šalo. Dobro. Kakšna je situacija? Gre za resne zadeve. Hvaležen sem Petru Zimonu, da je zadeve tako lepo predstavil. Namreč mislim, da moramo pošteno pogledati, kaj smo dosegli. Kar zadeva zakonodajo na področju bančništva po krizi. K pošteni krizi oziroma k pošteni analizi je treba vključiti več elementov imamo komisijne predloge in tudi sami moramo kaj doprinesti. Po eni strani vidimo, da je vedno več pritiska na določenih ravneh, da bi nekoliko popustili. In zanimivo je, da dobim veliko povpraševanja iz bančnega sektorja, in vsi si želijo samo izjem, nekaj gre predaleč, nekaj preveč naporno in tako naprej. Ne smemo slediti tej enostranskosti. Naša analiza mora vključiti tudi to, kje še nismo dosegli ciljev, po drugi strani pa moramo ugotoviti, kje smo morda zapravili škodovali. O tem moramo govoriti. Mislim, da je še vedno tako. Mislim, da moramo imeti enostavno, ampak trdo in jasno, dobro strukturirano regulativo. Tega še nismo dosegli. Sistemsko pomembne banke, za katere vemo, da se pojavljajo vprašanja, moramo poskusiti zaščititi. Če bi prišlo naprimer do krize. Vemo, kaj se dogaja v Italiji, kaj se dogaja z Deutsche Bank, zato še nismo na cilju. Vprašati se moramo, ali je količnik zadolženosti dovolj visok s tremi odstotki. Po drugi strani pa še nekaj. Ko govorimo z manjšimi bankami, zelo verodostojno govorijo o tem, kar je povedal poročevalec. Namreč veliko javnih akterjev, nacionalnih, evropskih, zahteva enake podatke, sicer na različen način to niso sistemsko pomembni akteri, ne gre za finančno stabilnost, ampak gre samo za to, da dajemo material proti evropejcem. Mislim, da moramo iti še veliko dlje od predlaganega. Mislim, da bi morali skupaj dobiti ustrezno oceno. In tukaj se strinjam s Petrom Zimanom več moramo storiti za stabilnost na finančnih trgih. Po drugi strani pa mislim, da bi morali odpraviti nepotrebno birokracijo, ker je nepotrebna. Nisem proti temu, da bi govorili o novih izuzetjih ali da bi okrepili izuzetja, naprimer za MSP-je. Ampak to mora vedno temeljiti na ustrezni podlagi. Ne sme to biti na podlagi lobiranja gospodarstva ali bank. Ne, to morate meliti na ustrezni analizi. Če bo obratno, če so tveganja realna, potem ne moramo spodbujati gospodarstva preko reguliranja finančnih trgov. Mislim, da komisija ni ustrezno preučila prihodkov, govorimo o bonusih, uh, omejili naj bi bonuse uh, oziroma plačila. Ta plačila še ne mm, zadostujejo realnemu stanju zaenkrat. Mislim, da se je komisija tukaj preveč omejila. Vprašanje je, ali je za majhne institucije res potrebno, da imajo tako stroge zahteve glede obveščanja. Kar zadeva plačila, mislim, da gre to še dlje. Na nekaterih mestih so uvedene izjeme, s katerimi se ne strinjamo, tudi tveganje na trgu je že bilo omejeno. Zato se strinjam z poročevalcem, zadeve moramo natančno preučiti. Mislim, da ne bi bilo dobro, če se omejimo samo na eno javno predstavitev. Jasno je, da imamo veliko akterjev iz finančnega gospodarstva, predvsem malo akterjev pa imamo, ki imajo dovolj zmogljivosti na področju stabilnosti finančnih trgov znanstveniki, strokovnjaki bi morali spregovoriti tukaj. Imamo gremi strokovnjakov za nadzor bank. Mislim, da bi morali njihovo strokovno mnenje upoštevati, prebrati bi morali njihove dokumente, imeti pa bi morali tudi javno predstavitev, kajti Finančna stabilnost ne zadeva samo gospodarstva, ampak tudi strokovnjake, javnost in tako naprej. Bolj moramo biti uravnoteženi, bolj moramo biti sorazmerni, po eni strani, po drugi strani pa moramo odpraviti pretirano birokracijo, kajti to obremenjuje akterje, seveda pa moramo ostati pri svojem cilju, da okrepimo stabilnost finančnega trga, ne pa da popustimo pred pritiski lobistov. Thank you, uh, Marco Valli. Hvala, Marko Vali. Kratek bom, zato ker sem že govoril. Sem poročeval v senci pri obeh poročilih, zato sem govoril o obeh skupaj. Samo nekaj želim povedati v zvezi z tveg državnimi tveganji oziroma tveganji za države. Predlog spremembe 507 o tem se govori v Italiji v zvezi z CRR EPA, lahko da izuzetje, zato da se modificirajo odstotki zadolženosti za obveznice. Zaenkrat je ta odstotek nič. To bi lahko katastrofalno vplivalo na države na obrobju. Iz severa Evrope bodo poslanci morda drugačnega mnenja, vseeno pa kolegice in kolege prosim, da razmislijo o tveganju povezanem z državnimi obveznicami. Ne sme priti do dodatnih napetosti, to bi škodilo vsem. Hvala, gre za presojo učinkov ESE. E. Ne gre za spremembo omejitve izpostavljenosti, ampak o tem bomo prav gotovo govorili. Dobro, pritegnite pozornost predsednika. Gospod Markano. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej hvala poročevalcu za to mnenje o predlogu komisije. Mislim, da je to kar obsežen predlog. Veliko smo že slišali, nekateri menijo, da potrebujemo več študij na posameznih področjih. Sam pa lahko povem, da me nekaj skrbi, ko prebiram ta predlog. Člen 507 govori se o tem, da naj bi EBA dobila mandat, da preuči različne izdelke. 319, 400, tam so omenjene izpostavljenosti bank državnemu dolgu. Vsi vemo, da je bonitetna obravnava državnega dolga obravnavana v okviru bazla. Zaenkrat pa dogovora ni in svet se je odločil, da bo počakal na rezultat razprave v bazelskem odboru, preden se odloči za nadaljevanje. V poročilu o bančni uniji ki smo ga dobili lanskega leta. Sklicu na to ni. Bonitetna obravnava državnega dolga, tako se zdi, da je vključeno predlog, bi lahko vodila do tega, da bi bile Evropske banke v konkurenčno slabšem položaju. Mislim, da je prezgodaj, da o tem govorimo, še posebej zato, ker trg zaenkrat še ne pričakuje tega odpiranja, za evropski bančni sektor pa bi bilo problematično, če bi se to zgodilo. To je nekaj, kar je Evropski parlament izpostavil v resoluciji o resoluciji zaključku Basla 3. Revizija CRR in CRD naj bi počakala, imeli naj bi možnosti, ki so enake za vse, ne pa da različne jurisdikcije tekmujejo med seboj in da imamo različne bančne modele. Ampak to se bo še bolj verjetno zgodilo, če bomo imeli evropske instrumente oziroma instrumente v evrih z ničnim tveganjem. Mislim, da bi bilo bolje, če počakamo na rezultate razprav na mednarodni ravni, ker je to zelo občutljivo vprašanje. Dobro. Najprej komisija. Gospod Vidner, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Veliko smo slišali, poskusil bom nekatere omeniti. V splošnem, in to vas je veliko omenilo, gre za zmanjšanje tveganja. To želimo doseči. Prevzeli smo tudi nove obveznosti glede tveganja za elemente, ki jih še nismo zaenkrat pokrili, ampak nekateri ste tudi dejali, da želimo še vedno poskrbeti, da bodo banke lahko financirale gospodarstvo. Torej, vsakeč, ko smo sprejeli ukrepe za zmanjšanje tveganja, smo poskusili preučiti, ali potencijalno na kratek rok obstajajo problemi z financiranjem gospodarstva. Seveda, težko je vedno videti, kako bo to delovalo v praksi, naprimer. Knjiga, trgovanja in drugi elementi. Poskusili smo z postopnim uvajanjem, da ne bi šli predaleč, seveda, seveda pa bomo počasi uvajali celoten bazel in tako naprej. Poskusili smo zadeti pravo ravnotežje na kateri ste tudi omenili, da imamo ukrepe za financiranje gospodarstva in tudi za financiranje infrastrukture. Po našem mnenju je to dober kompromis, to je treba obravnavati skupaj z Tilak Emrel. Po našem mnenju je to svežen, zato bi to morali obravnavati kot svežen. Tilak je običajno v CRR, ostali del MRLA-ja v BRRD, ampak koherenca mora vseeno biti med predlogi. Nekaj bi morda lahko obravnavali pospešeno, naprimer hierarhija upnikov je nekaj, kar je zelo pomembno. Ko bomo enkrat imeli tilak in MREK, bi bilo dobro, če bi tisti prvi predlog že imeli, tudi IFRS 9. Ampak problem je, da se lahko pojavijo težave, če bomo imeli nova pravila glede računovodstva januarja 2018, to bo imelo posledice na kapitalske zahteve in upamo, da bomo ambiciozni. 1. januarja 2018 verjetno besedilo ne bo na voljo in to bo še en kandidat za pospešeno obravnavo. In še nekaj točk, sorazmernost, Poskusili smo storiti vse, kar je bilo mogoče, ampak poskusili smo biti bolj ciljno usmerjeni, torej poročanje, razkrivanje informacij. Poskusili smo najti lažje modele za trgovalno knjigo, za kreditna tveganja in tako naprej. Razmislili tudi, smo tudi o specifičnem režimu za manjše banke, o tem smo govorili z državami članicami, ampak zadeva je bila zelo težka. Kakšna je velikost, kako definiramo velikost, To je pa tiste banke, ki so velike in imajo zelo preproste poslovne modele. One pravijo, dobro, mi bi morali imeti enako obravnavo, kakšna je alternativna obravnava. O tem se je govorilo, torej visoka, visoko ličnih zadolženosti in tako naprej, potem pa kaj pa likvidnost. Dobro, menili smo, da bi bilo bolje, če bi imeli ciljno usmerjene ukrepe za sorazmernost, kar zadeva poročanje. Seveda tu smo pripravljeni na spremembe. Tudi deležniki so nam povedali podobno, včasih je treba pač poročati o isti stvari različnim organom. Morda lahko gremo tukaj korak naprej. Vprašanje je, do kolikšne mere lahko to vključimo v uredbo, ampak dobro, o tem lahko govorimo kasneje. Vprašanje držav. Naš predlog ne spreminja sodelovanja z državami, ne glede na to, ali prihaja dolg iz ene države ali druge države, zadeva je vedno enaka. Tako kot smo pač zastavili v bazlu. Tveganje je nične stopnje, v zvezi s 507 obstaja nekaj zmede. 507 zadeva velike izpostavljenosti in to je v nacionalni diskrecijski pravici. Veliko smo sodelovali z državami članicami, morda bi lahko zadevo dvignili bolj na evropsko raven, da bi imeli več diskrecijskih možnosti. Konec koncev se je to izkazalo, da to ni preprosto. SSM opravlja dobro delo, ampak predlagati nismo mogli več, zato imamo samo poročila EBA o vplivu teh velikih omejitev izpostavljenosti. To so splošna poročila, EBA ne more nič v zvezi s tem, gre samo za poročila in to velja za vse pragove izpostavljenosti, zato nismo ciljali na države in državne dolgove. Tilak Emrel, vprašanje Bail-ina za instrumente izdane v tretjih državah. Dobro, to je sprejeto, ampak samo pod pogojem, če je klauzula Bail-in pogodbeno vključena v te instrumente. In jasno je, da SRB lahko sproži odgovornost v primeru sanacije. Ta klauzula mora biti vključena. Zato mislim, da smo tukaj relativno varni. In še nekaj v zvezi z skladom za reševanje bank. Tega nismo razumeli. Ta predlog ne zadeva BRD-ja, niti CRR, nikakor se ne dotikamo sklada za reševanje in sanacijo bank. Seveda pa lahko na bilateralni ravni govorimo o tem, kaj ste morda menili in če je morda količnik zadolženosti, morda bi lahko imeli višji količnik zadolženosti za sistemsko pomembne banke. No, ne vemo še, kaj se dogaja. Basel še ni zaključil dela v zvezi s tem. To bi vključili, če bi Basel že imel sklepe, če ko smo mi podali predlog, vi lahko to storite kasneje in to dodate, to doplačilo za višje količnike zadolženosti v zvezi z sistemsko pomembnimi bankami. Kakorkoli že, pripravljeni smo sodelovati z vami še naprej. Hvala. Danuta. Hvala lepa. Odgovorili ste na najpomembnejše vprašanje, pravite, ampak tudi moje vprašanje je pomembno. Kaj pa priporočilo EBA v zvezi z spremembami osnove za nacionalne ureditve EBA je izdala ta predlog. Vaš predlog ne upošteva te možne spremembe osnove. Zanima me, ali je to bilo narejeno namenoma ali napačno razumem priporočilo EBA, kajti EBA je to predvsej na dolgo in široko odpovedal, obrazložil, zakaj bi morali prejti na celotne depozite. Uh, se opravičujem, to bomo morali preveriti. Kolegice in kolegi mi pravijo, da nismo vključili nič v zvezi s tem in mislili smo, da to nima smisla, ampak bomo preverili in se bomo spet vrnili k vam. Poročevalec, hvala. Najprej hvala. Za to precej podrobno razpravo. Veliko elementov smo slišali, veseli me, ko si pogledam, kakšno je stanje v tem odboru. Mislim, da pri veliko točkah že velja soglasje, v katero smer bi našli. Mislim, da bomo lahko o podrobnostih še govorili o podrobnostih, ki jih bomo izpilili. Vidim pa tudi, da imamo odprta vprašanja, ki si jih do danes še nisem zastavil. Naprimer, državne, eh, državni dolg, državne obveznice spadajo k temu. Srečal sem se tudi z Združenjem bank in oni sploh niso govorili o tem. Če si pogledamo 507, gre za poročilo, ki ga pripravi EBA brez zakonodajnih posledic. Previdni moramo biti, da ne bomo začeli z razpravo, ki nima veze z realnostjo. Mi ne urejamo nič v zvezi z državnimi obveznicami. Tudi če bo EBA pripravila poročilo prav v zvezi s to vrsto izpostavljenosti, seveda to še nič ne pomeni o tem, kaj je v tem poročilu in tako naprej. Vseeno pa moramo te pomisleke imati resno, morda bi lahko tule besedilo še nekoliko prilagodili, ampak to se bo izkazalo v naslednji razpravi. Veselim se že sodelovanja z vami vsemi in veselim se tudi vašega doprinosa. Pisarna mm, je vedno odprta, elektronski naslov imate, telefonske linije pa so tako ali tako neprestano zasedene. Veselim se sodelovanja z vami. Povejte mi, o čem želite, da bi govorili o poročilu. Veselim se tega, kakor sem povedal. Mislim pa, da je zelo pomembno za pogajanja v trialogu, da imamo tukaj v parlamentu zelo veliko večino. Hvala. Hvala lepa. Mislim, da smo imeli zelo koristno prvo izmenjavo mnen. Predlog poročevalca že imamo o predstavitvi poročila. Peter Zimon, to je 8. juni, med dvema javnoma predstavitvama. Imeli bomo še kakšno izmenjavo mnen. Je to enaka časovnica, kot jo ima gospod Hukmark? Da, da, mislimo, da bi imeli enako časovnico ali pa da bi bili pol koraka spredaj seveda bomo to storili v dogovoru eden z drugim, kajti poročili sta povezani, dobro, kakorkoli že. Ne bomo govorili o tem. Če je nekdo en korak spredaj, potem drugi ne more kar slediti, ne vem, se bomo o tem še dogovorili. Problem pa bo tudi, če drugo poročilo ne želi slediti. predlagam, da časovnica ostane skupaj, zato da vidimo, kako bodo zadeve tekle naprej, ti odvrtki v smislu pospešenih postopkov in tako naprej. Hvala lepa. Mislim, da lahko zaključimo s to točko. Naslednja točka je. Yeah. 8. juni. Mislim, da ni treba zdaj o tem govoriti več. Do konca leta naj bi o tem glasovali, ampak predlagam, da se prvo poskusimo posvetiti temu, da bi do 8. junija vse skupaj dobili. Hvala lepa. yes was former point six uh, fintech influence of technology fintech poročevalka je Kora van Neubenhuizen, osnutek poročila, izvolite. Thank you, Mr. Chair. I think some of my shadow... Uh... lepa. Nekateri poročevalci senci so presrečeni zaradi hitrosti sestanka. V bistvu smo pol ure prezgodnje, ampak kakorkoli že še vedno bi se rad zahvalil vsem poročevalcem v Senci za pomoč in prispevke in odlično sodelovanje do sedaj. Finančna tehnologija. To je financiranje, ki je omogočeno z novimi tehnologijami. Pri tem poročilu gre za prihodnost. Prevzela sem to pobudo za pripravo poročila, kajti še vedno rešimo probleme, iz prejšnje krize preko zakonodaje, kot smo ravno kar slišali. Torej, govorili smo o CRD-ju in CRR-ju. Ampak posod po svetu se pojavljajo nove tehnologije, ki spreminjajo finančne storitve. Regulatori trenutno eksperimentirajo, marsikaj se dogaja. To velja za Evropo, pa tudi sicer. V ZDA, v Singapurju, naprimer, imamo to. No, ampak v preteklosti so bile glavne razvite države, sedaj je stvar drugačna. V Srednji Evropi, Latinske Amerike, na Bližnjem vzhodu in pa v Afriki je več nove finančne tehnologije kot pa v EU kot celoti. Torej, tudi v teh regijah je veliko novih podjetij za finančno tehnologijo, tako kot naprimer Silicijeva dolina in pa Izrael sta tudi vodilna akterja. Torej, digitalizacija je globalni trend, prav tako pa je tudi medsektorski trend. Samo nekatere tehnologije spreminjajo sektorje, um, to velja za transport, zdravstvo in finance. Gre za naprimer umetno inteligenco, podatkovno analizo, cloud tehnologija um, in tako dalje. Še en inovativen trend. Drugi sektori so vedno bolj vključeni v financiranje in finančna sredstva vsega. V finančni tehnologiji so sedaj vključeni akteri, ki jih prej nikoli ni bilo. Tukaj imamo naprimer lahko banke, zarovanice, pa tudi majhna začetna podjetja, naprimer v neki garaži neki, ali pa tudi Apple, Google, Amazon in pa drugo, so vsi akteri pri finančni tehnologiji. Skratka, moramo pozdraviti novo vizijo sveta. Um, vidimo drugačne loge sektorov, in reki, ter tudi način našega nadzorovanja. Kako poskrbeti za nov pristop? Pozivam komisijo, da pripravi ambiciozen akcijski načrt za finančno tehnologijo. Komisija mora pri tem tudi upoštevati različne sektore, tako kot to počnejo že akterje pri finančni tehnologiji in tako mora početi tudi nadzorniki. Kar pomeni, da sem vesela, ko vidim, da je FISMA že začela delati z GD Connect in pa GD Growth mislim, da je to res odličen način dela in sem vesela, da se to še dogaja. S tem poročilom ne želimo pripraviti tehničnih rešitev, ampak želimo izpostaviti močne parametre za finančno tehnologijo v Evropi. Najpomembnejši dejavnik je inovativnost. Vs potencijalni učinek lege, uh, eh, zakonodaje se mora ustrezno oceniti. Potem drug pomemben dejavnik, sem liberalka in sem za pošteno konkurenco, kar pomeni enaki pogoj za vse. Torej vsi akteri morajo biti enako obravnavani. To je zame zelo pomembno načelo, torej enake storitve, enako tveganje, enaka pravila. To moramo čim bolj upoštevati vse posod in tudi izvajati. Potem tehnološka neutralnost je tudi zelo bistvena. Že pri MIFID-u smo lansko poletje govorili o tem, namreč ali naj bo poročanje na papirju, če pa je v bistvu produkt možen samo uh, digitalno dostopen. Torej, mislim, da nima smisla, da se potem to pripravlja na papirju. Pa še eno pomembno priporočilo. Treba je spodbujati nadzorno, uh, nadzorovano eksperimentiranje. Če bomo preizkušali, se bomo marsi česa naučili. To velja in za fintech, in za reguliranje mislim, da moramo preizkusiti marsikaj pri teh novih tehnologijah, tudi pri naprimer digitalnih valutah in podobno. Eh, če ne bomo eksperimentirali, tudi ne bomo videli, kje so vrzeli, kje so neuspehi. Torej, iz neuspehov se rodijo uspehi. Kot sem že prej povedala, moramo poskrbeti tudi za to, da zagotovimo ustrezne standarde varstva potrošnikov in moramo tudi zagotoviti finančno stabilnost. To je predpogoj za vse. No, tukaj imamo veliko političnih priporočil iz poročila, ampak prvo priporočilo je kibernetska varnost. Kaj ti? Medsebojna povezanost je kot kisik danes, ne moramo živeti brez kisika, eh, ne več, in vedno bolj smo digitalizirani in tudi vedno bolj ranljivi za takšne napade na internetu. To lahko pomeni operativno tvegane, pa tudi to, da ne moremo ustrezno ponuditi pravi storitev. Poglejmo si, na primer, 80 milijonov um, evrov se lahko, na primer, ukrade iz um, banke v Bangladešu, potem je lahko, na primer, um, milijon računov pri Jahuju ali pa 1,5 milijonov uh, funtov je bilo ukradenih preko Teska banke. To se lahko zgodi včasih brez kakršnih koli sledov včasih v preteklosti je nekdo prišel v banko, ne vem, s kaputo na glavi in v ropo banko, sedaj ni več tega, ne, danes gre za hekere, ki so nekje čisto druge. Um, in vse skupaj počnejo z neslanjača, ampak so pa zelo učinkoviti. Tukaj ne gre več samo za valute, gre tudi za podatke. Podatki so v bistvu nova valuta, torej podatki so tudi zelo bistveni zelo pomemben del tega doseja. Gre za naše osebne podatke, prav tako pa je veliko izzivov tudi pri umetni inteligenci v kombinaciji z strojnim učenjem, potem kako poskrbeti za tvegana pri odgovornosti. Veliko vprašanj se zastavlja. Pa še nekaj za konec. Veščine. Vsa ta inovativnost se zanaša na programsko opremo in pa na umetno inteligenco, nove tehnologije. Torej, Evropa potrebuje ljudi, ki imajo prave veščine za te naloge. Naprimer, marsika se nanaša na algoritme. Mislim, da potrebujemo več ljudi, ki se spoznajo na tehnologijo, torej ljudi, ki znajo brati algoritme. In v sektorju, pa tudi uh, pri regulatorjih potrebujemo to. Kajti sedaj imamo določene algoritme po svetu, eh, ki so nagnjeni v to ali drugo smer in mislim, da se trenutno zapletamo v velika sistemska tvekana. Mar se česa se sploh ne zavedamo, torej tudi to je pomembno priporočilo. Mislite več na to. To je vse za enkrat z moje strani, gospod predsednik, in se veseli pripom kolegov. Hvala. E Hvala lepa. Brian Hayes, uh, poročevalec v senci ELS. Hvala predsednik. Koribi čestitev za to delo in za odlično poročilo in tudi za odprt način sodelovanja s kolegi, z drugimi poročevalci v senci. Rad bi izpostavil nekaj stvari. Kot prvo, rad bi čestitev za to, kako je pripravljal to poročilo. Je kratko in drnato, konkretno in res uh, je osredotočena na prave stvari. Na prave stvari. To je pomembno načelo, ker ti pri takšnih poročilih na lastno pobudo um, ni prave osredotočnosti. To se pogosto zgodi, tukaj pa ne. Tukaj mislim, da je to zelo kratko in jedrnato poročilo in mislim, da bomo lahko dosegli tudi soglasen in kompromis. Prav tako mislim, da je to pomembno, ker izpostavlja jasno sporočilo za komisijo in za države članice o tem, kakšne so naše prioritete, prioritete tega odbora. Torej, kaj želimo, da oni predlagajo v prihodnosti na področju finančne tehnologije. Upam, da bodo vse politične skupine lahko podprle to poročilo. Imam pa nekaj pripomp o vsebini tega poročila. Mislim, da gre poročilo v pravo smer. Bistvo tega poročila je zelo pozitivno. Prav tako je dobro, da priporočila usmerjajo Evropo v sistem, ko bomo ponudili takšne storitve po celotni Evropski uniji. Torej, uporabili bi finančno tehnologijo, prav tako pa se tukaj veliko misli tudi na finančno stabilnost in pa potrošnike. To je tudi poročevalka omenila. Torej, kaj mora biti jasno iz tega poročila? Mi kot institucije lahko pomagamo pri Eh, boljši finančni tehnologiji, ampak tudi potrošniki potem lahko vedo, da bodo dobili visoko zaščito in varnost. To ravnotežje mora biti dobro, torej varstvo potrošnikov, finančna stabilnost in pa inovativni koncepti v finančni tehnologiji Evropske unije. Mislim, da je pozitivno, ko vidimo, da je bil postopek zelo dober. Torej, tukaj ne gre samo za plačila, kajti finančna tehnologija Um, je pogosto obravnavana samo kot način plačilne tehnologije, ampak ne, to ni res. Tudi kibernetska varnost je tukaj zelo relevantna in pa IKT tveganja, naprimer za regulacijo, so pomembno področje. In to mislim, da je pročevalko odlično spostavila poročilo. Imam pa nekaj predlogov, kako lahko še izboljšamo to poročilo. Kot prvo, mislim, da bi lahko vključili več finančne stabilnosti v to poročilo. Morda tudi posebno delek za to temo. Torej, mislim, da ne smemo storiti eh, koraka naprej in potem dveh korakov nazaj, če ne nima smisla spodbujati teh tehnologije. Stvar je v tem, da ta parlament se pogosto osredotoča na finance v zadnjih letih in glede na to mislim, da je prav, da tudi na to mislimo, ko pripravljamo pot za naprej, torej za finančno tehnologijo v prihodnosti. Predlagam, da se dokument tudi uskladi z drugimi temami, torej da se povežemo z drugimi mehanizmi za večjo finančno stabilnost. Če bomo tukaj pripravili bolj tržno usmeren model in če ne bo toliko eh, sistematske eh, obravnave, potem mislim, da te smeri ne smemo podpreti. Prav tako mislim, da bi v poročilu lahko bolj jasno spostavili, kako finančna tehnologija lahko omogoča CMU, um, torej ne pa, da se krepi CMU, torej Unijo za kapitalske trge. Mislim, da se tukaj lahko okrepi finančne tehnologije kot ključni vzvod za Unijo za kapitalske trge. Vsi želimo to Unijo in jo želimo še izboljšati. Pa še nekaj za konec, gospod predsednik. Mislim, da je koristno, da se sredočimo na varnost, kot smo ravno slišali, na seznamo 100 glavnih podjetij, pri Finteku. Um, ehm, smo videli, da se je leta 2016 um, ehm, podvojilo število novih podjetij, glede na prejšnje leto 2015. Mislim, da tukaj obstaja potencialen trg za nov razvoj. In Šurtek mislim, da se je drugače razvijal kot pa uh, drugi tradicionalni modeli pri finančni tehnologiji. Potrebujemo torej prave modele za prihodnost, tako da bomo ugotovili in upoštevali to, kar se dogaja eh, pri varnosti in finančni tehnologiji. Podpiram to poročilo, res čestitam poročevalki za dobro delo in za sodelovanje z vsemi nami in se veselimo predlogov sprememb ter nekaterih drugih eh, medmajev za še boljše besedilo. Hvala lepa, Katalin Soren Ivan za SND. Mulțumesc. Vreau să felicit și eu uh, raportorul. Hala. Cestitke pročevalke. Za to zelo pogumno in kompleksno poročilo, kajti tu gre za novo temo, novo področje, ki se hitro razvija. Sedaj vsak dan vidimo nove spremembe težko je vedeti, kaj se bo zgodilo, ne vem, čez šest mesecev, čez eno leto. Kako si lahko predstavljamo okvir, ki ne bi reguliral to področje, ki se vse skozi zelo spreminja. Pogovarjal sem se s podjetji iz finančne tehnologije in njihovi načrti so zasnovani za šest mesecev, ne dlje kot to, kaj ti ne vedo, kaj se bo zgodilo po tem času. Prav zato je to poročilo zelo pogumno in ambiciozno. Tukaj mislim, da je treba marsikaj upoštevati kot prvo treba izpodbuditi centre za finančno tehnologijo, ti pogosto delajo v ZDA, v Aziji, v Združenem kraljestvu, na nizozemskem in podobno. Pomembno je, da se ti centri pojavijo tudi nasplošno v Evropi in te centre potem treba med seboj povezati. Prav tako je ključno, da poskrbimo za to, da ta majhna začetna podjetja, ki vstopajo na trg, um, ne naletijo na ovire pri bankah. Dosedajšnji odzivi bank so bili precej konzervativni. Vemo, kako banke delujejo, so konzervativne institucije in ne omogočajo dostopa do informacij za vse. Zato starta podjetja, zagonska podjetja, torej zelo težko pridijo do finančnih sredstev. Pogosto tudi banke kar požrejo, pogotnejo te institute in potem instituti in centri izgubijo inovativnost in ustvarjalnost, potem ne zmorejo več ustvarjati novih storitev, ker so v lasti bank v bistvu. Prav tako moramo zgraditi most za komuniciranje med bankami in fintech podjetje. In potrošniki tudi, ker ti potrebujemo čim boljše informiranje. Te informacije se morajo izmenjavati v realnem času. Obejne moramo tudi omogočiti usklajen razvoj pri vseh teh akterjih na trgu. Večkrat smo že govorili o utaji davkov in izogibanju in potem kako se boriti proti tem problemom. Vemo, kako pogosto banke preusmerajo denar, um, naprimer tudi v tuje finančne centre izven Evrope. Naprimer, Eh, virtualne valute ali pa valute v verigi blockchain. Um, to moramo upoštevati in ti mehanizmi morajo biti čim bolj transparentni, tako da finančna tehnologija ne bo imela negativnih učinkov na evropski kapitalski trg. Ne vem, ali potrebujemo nove predpise ali ne, morda bi lahko bolj uveljavili že obstoječe predpise za kapitalske trge v Evropi lahko bi tudi pripravili določene spremembe za že obstoječi pravni okvir, tako da bi samo prilagodili to področje na nove finančne tehnologije. Treba razmisliti o ranljivih strankah, naprimer. Treba razmisliti o tem, kako naprimer invalidni ljudje dostopajo do teh storitev. To so ranljivi posamezniki, in živijo po krajšanih območjih in moramo razmisliti o tem, kako bodo oni dobili dostop. Finančna tehnologija je projekt za Evropsko unijo in mora biti dostopen za vse državljane. Sedaj na tem sicer ne bi ustrajal, bomo še govorili o predlogih sprememb in po posamečnih odstavkih. Vi pa čestite opračevalki še enkrat za to delo in sem prepričan, da bo to odlično poročilo na koncu. Hvala. Thank you. Uh... Hvala. Barbara Kappel. Beseda vaša. Hvala za besedo. Tudi sama bi se eh, rada prisrčno zahvalila poročevalki za ta izvrsten osnutek. Vsi so dejali, da je to zelo pregleden eh, predlog, ki je usmerjen k ciljem in zelo jedrnato predstavljen. Tako da, tako kot govorniki pred menoj, si obetam, da bomo dosegli dobre kompromise na tem zelo pomembnem novem področju. Evropska unija in Evropski parlament sedaj poskušata oblikovati okvir za to novo področje, kar je seveda zelo težavno. Že pri prvi točki pri opredelitvah eh, za okvir za fintech je zapisano, da gre za vse akterje na področju fintech, kar ni enostavno. Tudi banke pravijo, da so že vzpostavile določene strukture in da če bi sedaj finteke obravnavali enako, potem eh, bo to naletela tudi na naše določbe. Vseeno se mi zdi pomembno, eh, da ukrepamo in da je pomembno, da se je Kora lotila te pomembne teme, ki je pomembna za finančni sektor in za sektor storitev. In prepričana sem, da bomo našli dobre rešitve. Potem nadzorovanje eksperiment, to je druga točka pri opredelitvi pri opredelitvah. Želite si torej enotnega pristopa in ne želite, da se zadeve oblikujejo samo v Singapurju in kje druge po svetu, ampak kako bomo opredelili velikost, kdaj je fintech lahko celo banka, kdaj je treba urediti finančne tehnologije. Vse to so vprašanje, na katere težko najdemo odgovore. Tako da podpiramo akcijski načrt uh, za fintech, ki ga bo kmalo pripravila komisija in upam, da bomo tu lahko podali tudi svoje predloge. In še eno točko bi izpostavila, ki se nanaša na še eno splošno opredelitev. Gre za eksperiment z virtualnim evrom. Bila sem pročevalka v senci o poročilu o virtualnih uh, valutah. Takrat smo dejali, da poznamo neskončno veliko virtualnih valut, ne samo eno. In Kora si tu zauzema za več pristojnosti ECB za virtualni evro. Ampak, če sem prav razumela zadeve pri prvem poročilu, je na voljo veliko različnih virtualnih valut. In um, morda bo to treba pritegniti k delu več nacionalnih bank, morda pa nam te sploh ne bodo mogle pomagati. Ne vem, ampak mislim, da nam tu komisija lahko utre pot naprej prek sporočila. Potem kibernetska varnost, to je zelo pomembno, sploh ko govorimo o valutah v verigi, o blokčejnih, je vprašanje varnosti zelo pomembna tema. To je pomembno tudi z vidika izmanjave nacionalnih eh, nadzornih organov. Ta element je treba v tem kontekstu upoštevati, to je zagotovo pomembna tema. Tudi interoperabilnost in uh, standardizirani IPI. Pa tudi varstvo podatkov. To je element, ki smo ga obravnavali tudi v povezavi s številnimi drugimi temami. Pri fintekih pa je to še toliko bolj pomembno. In glede znanja in spretnosti, kot je dejala Kura, potrebujemo nova znanja, nove učne načrte, zato da bodo ljudje čim bolj izpolnili izobraženi in tudi lahko dejavni na tem področju. Tako da hvala, da poročilo predvideva tudi to. Še enkrat najlepša hvala poročevalki in se veselim nadaljnega sodelovanja. Thank you. Hvala. Kaj si jaj? Ne? Nihče? Zato torej poročevalka. Oziroma, komisija ja, je tukaj. Prosim, komisija. Hvala, predsednik. omenil komisije, bi rad povedal, da tudi mi na finančno tehnologijo gledamo kot na tehnologijo, ki pomaga vsem finančnim sektorjem, torej zakonskim podjetjem, pa tudi že uveljavljenim finančni industriji. Ta osnutek poročila mislim, da podaja celosten pregled priložnosti in pa izzivov na samo nekaj stranih. In res čestitem poročevalki za vsega, to, da ste uspeli storiti. Kajti sicer imamo veliko poročil, ki so zelo dolga in dolga, strani in strani. In tukaj res na par straneh ste odlično spostavili bistvo te politike in vse, vseh izzivov. Tukaj ste pozvali k določenim ukrepom, tako uh, ukrepov komisije, kot tudi nadzornih organov in pa ECB-ja. E Mislim, da je to dobra ideja, kajti za vse to ni enotnega odgovora, ne more samo ena institucija tega rešiti. Prav tako sploh ne gre za to, da bi imeli samo regula regulativo. Tudi industrija sama mora tukaj ukrepati in se mora odzvati na te priložnosti iz tehnološke uh, inovativnosti. Tudi mi se strinjamo, ja, potrebujemo čez sektorski pristop, ne samo finančni pristop, ne tudi uh, tehnološka politika, potem eh, podatki, konkurenčnost, raziskave in razvoj in tako dalje. Tudi mi v komisiji smo se tako organizirali med seboj pri obravnavanju tega vprašanja. Vse to je razprava, ki nas bogati. Tukaj imamo različne politike, različne pristope, vse skupaj in podpiramo ta poziv iz sporočila k tehnološki neutralnosti. To je kar velik izziv sploh zaradi inovacij, kajti reguliranje seveda pomeni trenutno stane v določenem trenutku. Tisti, ki oblikujejo predpise, razmišljajo o realnosti in težko je vedno predvideti prihodnost. Če bi to lahko storili, bi to bilo seveda odlično, ampak eh, je to nemogoče. Torej, tehnološka neutralnost ter pa prihodnost, to sta dva izziva. Potem smo zapisali tudi vaše pozive k enakim pogojem in pa k izvajanju sorazmernosti. Vse to mora biti medsebojno povezano. In potem pristop, ki temelji na tveganju, to je lahko nek modulator med obema elementoma, tako da imamo enake predpise in enake dejavnosti, ter tudi sorazmernost, oboje potrebujemo. In potem še tudi, ko ste dejali, poziv k politiki, ki je utemeljena na integriteti, na varnosti, na trdnosti, robustnosti. Finančne storitve se nanašajo na zaupanje in mislim, da ravno pri kibernetski varnosti potrebujemo čim večje zaupanje, tako da in stranke in sistem imajo določene varovalke in varnost. Potem naprej ste pozvali k podpori za vozlišča, inkubatorje pri inovativnosti. Ja, seveda ti modeli se razvijajo po državah članicah, tudi kje druge po svetu se to že dogaja. In cilj je vedno en in isti, torej želi se pospešiti inovativnost v finančnem sektorju. Tukaj vidimo določene prednosti selitve proizvodne izven EU, to je včasih lahko izjiv tudi za skladnost. In še nekaj komisija pogosto tudi sliši, kaj pravi komisija, torej da želijo več pojasnil s tem v zvezi. Tudi evropski nadzorni organi delajo na tem, naprimer tudi na področju klauda, oblaka, eh, tehnologije. Potem še nekaj smo videli v poročilu, eh, kar pozdravljamo. To, da potrebujemo interoperabilnost teh sistemov, tako da imamo podobne aplikacije in pa to, da potrebujemo prave veščine in strokovnjake. To velja za finančne institucije, kot tudi za regulatore in nadzornike za ta sektor. Vsi potrebujejo ustrezne veščine. Pa še nekaj za konec. Kot rezultat teh inovativnosti um, vidimo, da pri financah gre vedno bolj tudi za podatke, In mislim, da mora tudi politika to odražati. Ne gre samo za denar kot tak. To je vse z naše strani. Če pa imate kakšno vprašanje, pa prosim, kar povete. Hvala. Thank you. Uh, Marie. Marie Matijas. Ja. Lahko dobite besedo, če želite. Ja. Prezident Pest Škup. Hvala, ja se opravičujem, ker sem bila pozna. ampak torej, hvala lepa. Imam še nekaj pripomp. Hvala lepa, gospe poročevalki, za to delo. Sicer imam drugačen pogled na to, gotovo ne boste presenečeni, če to rečem. Imamo predvsej drugačna stališča. Torej, kaj vidimo v tem poročilu? finančna podjetja so tukaj v boljšem položaju kot pa stranke. Ehm, no, pa gledajte, eh, problem je v tem, da se finančna podjetja zanimajo samo za dobiček in prav malo jih ehm, briga, briga stranke. Mislim, da gre to poročilo v negativno smer sploh zaradi preslabe regulacije finančnih trgov, kot poročovalka ve, mora biti po našem mnenju gospodarska rast vključujoča. Torej, treba se boriti proti brezposobnosti, naprimer, kot prvo. Potem potrebujemo socialno kohezijo in vključenost. To je pomembno. Torej, pri razvoju ni pomembna samo konkurenčnost, ampak še marsikaj drugega, socialne vidiki. V tem poročilu pa vidimo, da to ni tako. Pogrešamo bolj vključujoč pristop in za takšen pristop potrebujemo boljšo regulacijo. Ta predlog tukaj mislim, da je nekoliko pozabil na bolj socialne vidike. Finančna tehnologija in inovacije pri tem ne ponujo vedno ustrezno prilagojenih instrumentov. Zato mi moramo delati na tem, da se to spremeni, tudi pri tem predlogu, tako da bi zagotovili, da so instrumenti prilagojeni. Res moramo to ustrezno regulirati, potrebujemo reguliran finančni sistem. Kajti finančni instrumenti so zelo, zelo kompleksni in ne moramo sedaj reči, da tehnologije, ki se tukaj uporabljajo, so kar neutralne same po sebi. Ne, različne tehnologije odpira različna vprašanja in pa probleme za regulacijo. In zato moramo tukaj poglobiti te stvari in moramo bolj razmisliti o tveganjih, ki obstajajo. In ne smemo prehitevati stvari. Kot rečeno, potrebujemo boljšo finančno regulacijo in boljše varovanje potrošnikov. Pri čemer seveda potrebujemo Eh, neodvisne predpise in pa jasne opredelitve. Še nekaj, kot sem že povedala, tehnologija ni nekaj neutralnega in tudi regulacija ne more biti neutralna, ko gre za to področje. Tehnologije vedno predvsem pomagajo eh, tisti, ki se bolj znadijo pri teh zadevah. In mislim, da moramo tukaj z predpisi bolj misliti na varstvo potrošnikov. To se ne bo zgodilo samo po sebi. Za vse to pa moramo ustrajati torej, na res s tem področju varovanje potrošnikov, varovanje vlagateljev. In tukaj ste v bistvu s tem zvezi zapisali samo en odstavek glede vlagateljev in pa potrošnikov. Ne vem, zakaj je to tako kratko ali je to problem, um, ker ste bili omejeni pri besedilu, ampak kakorkoli že mislim, da morate mo bolj misliti na to. Torej, pri reguliranju te finančne tehnologije potrebujemo finance, ki bodo pomagale potrošnikom. To je vse z moje strani, se pa poročujem za zamudo. Hvala. Yes. Gospod uh, Ramon se nam je tudi pridružil. Želite besedo? Ne. Dobro, potem pa dajem besedo poročevalki. <laughs> No, prav pa se bom oglasil. Samo pred par sekundami sem prišel, pa nisem razumel. Zelo sem hvaležen za poročilo. Mislim, da je to dobra osnova, dobro izhodišče pravo smer gremo. Všeč mi je ta pozitiven pristop do vseh vprašanj. Bo pa treba govoriti o tem, kako bomo zagotovili, da ne bo prišlo do deregulacije prek teh novih tehnologij. Kako bomo obravnavali varnostna vprašanja. To je tisto, na kar bi se rad osredotočil v prihodnih razpravah in predvsem bi rad razpravljal o varstvu podatkov. Naprimer, kako zagotovimo, da zavarovalna podjetja res uh, prodajo zavarovanja vsem tistim, ki potrebujejo skrb in zaščito. Tu moramo biti previdni, pa pri tem, kako lahko nadzorujemo vpliv algoritmov na trge. Sem pa prepričan, da gremo v pravo smer in da bomo dosegli dober končni rezultat. Hvala. Hvala, sedaj pa poročevalka. Hvala in hvala vsem poročevalcem v senci in komisiji za prijetne besede in eh, za dobre komentarje. Mislim, da skupaj lahko zagotovimo spremembe in vplivamo na prihodnost naših finančnih tehnologij, ker um, do teh sprememb tako ali tako že prihaja. In če prihaja do sprememb, bi radi videli, da se te spremembe zgodijo tu v Evropi in da tu zagotovijo nova delovna mesta in rast nekje drugot po svetu. Poleg tega bo treba razpravljati podrobneje o nekaterih zadevah, ki ste jih izpostavili vi, da se treba bolj osredotočiti na finančno stabilnost in finančno vključevanje. In Marisa, vse, vsi predpogoji, ki sem jih omenjala v vodni uvodnih pripombah se nanašajo na to, da želim zagotoviti zaščito potrošnika v največji možni meri, tako da lahko zagotovimo tudi finančno stabilnost. Po mojem mnenju, tu ni nikakršnega namena, da bi zadeve deregulirali. In velja tudi to, kar ste dejali vi, glede varstva podatkov. Tako majhnem poročilu, kratkem poročilu, ne morete unesti vseh teh elementov. Se pa veselim predlogov sprememb. Prepričana sem, da lahko najdemo skupni pristop. Hvala. Hvala. 7. marec ob 12. je rok za vložitev predlogov sprememb, obravnava predlogov sprememb 22. marca, 10. aprila glasujemo in eh, glede glasovanja na plenarnem zasedanju pa moramo zadeve še potrditi. Tako se da lahko zaključim um, sestankom. Naslednji sestanek odbora EKON bo 9. marca ob 9. zjutraj. Najlepša hvala. S tem je sestanka konec.